Sì. Che preview che ha? Eh, colleghi, per favore, sì. Dragi colleghi in kolegice, prosim, da se držimo naših terminov oziroma časovnih omejitev. Prosim, da se posedete, da ne bi po nepotrebnem zavračevali začetek današnjega zasedanja. Kot veste, je osnutek dnevnega reda bil nekoliko spremenjen v primerjavi z eh, prejšnjim tednom. Današnji dnevni red predvideva pod točko ena izmenjava mnen s Petrom Fajtom, posebnim predstavnikom Evropske unije za Kosovo. Zahvaljujem se mu, da se je odzval in privolil to, da nam bo podal informacijo o tako delikatnem območju, kot so Balkani, tako zgodle, zgodaj. Predem predam besedo gospodu Fajtu, ki nam bo, nas bo uvedel v temo. Bi vam posedel fal še nekaj podatkov v zvezi s programom teh treh dni, še posebej jutrišnjega dne. Kot veste, imamo jutri na programu glasovanja o osnotku za eh, dogovor o partnerstvu eh, s Tadžikistanom in eh, partnerstvom za 2010. Glasovali bomo povdne, ker eh, dejte, dejte malo paziti, tudi jaz se včasih, včasih pozabim, dajte eh, se spomniti, da vzamete s sabo eh, Eh, elektronsko napravo za glasovanje, ker bomo eh, jutri glasovali elektronsko. Naj vam še povem, da bomo imeli jutri zasedanje biroja in sicer razširjen sestanek po eh, zasedanju odbora. Sporočam vam tudi, da na tem sestanku bo tolmačenje na voljo v vseh jezikih, razen danščine in malteščine. Pravečujem se kolegom iz uh, teh dveh držav, ampak ni nam uspelo pridobiti tolmačenja ta dva jezika. Še drugo sporočilo. Istočasno z našim zasedanjem poteka na odboru za razvoj audicijo za komisarja, ki bo nasledil Louis Michelu, ki je bil izvoljen v Evropski parlament. In sicer Karel von Gucht, odbor za zunanje zadeve je zastopan strani gospoda Fiorella Provero, prvi podpredsednik tega odbora, ki skupaj s Heidi, Heidi Alpert je pač naš, nas zastopa v tem kontekstu. Eh, četrtek 3. septembra in to ni osebna stvar, vsi eh, naj to vejo, bom se sestal z visokim predstavnikom za zunanjo politiko in varnostno politiko Javijem Solano in v tej priložnosti bom poročal, oziroma poročal bom o tem sestanku na prihodnem sestanku biroja. Udeležil se bom tudi 7. septembra v ponedeljek eh, srečanja predsednikov odborov za zvonanje zadeve pod švedskim predsedstvom. Eh, pred časom smo se sestali z ministrom Biltom. Na dnevnem redu, poleg tega, kar smo se že pogovarjali s Viltom, bo strategija Evropske unije za Balsko morje, čezatlantski dialog, Afganistan in mirovni proces eh, v Bližnjem vzhodu. Sedaj bo na vrsti kratek uvod v mm, prispevek prijatelja, če ga lahko tako imenujem, ker se je tako prijazno odzval na naše vabilnice, sicer Petra Fajta, eh, posebnega predstavnika za Kosovo. Uh, tudi zastopnik na mednarodni ravni za Kosovo. Zelo veliko čast nam je, da nas, vas lahko gostimo tukaj. Že ste spregovorili v tem odboru eh, v prejšnjem mandatu eh, parlamenta, vaša prisotnost tu. Za revizijo teh programov se dogaja v posebnem trenutku, delikatnem trenutku, kot vemo, pripravlja, se pripravljajo občinske volitve na Kosovo 15. novembra. In posebej nas bo zanimalo, da izvemo, kako se pripravljajo tamle na, eh, na volitve. Zelo pomemben trenutek. Upamo, da bomo lahko dali tudi svoj doprinos, kjer bo to mogoče, zato da, vse, da vse poteka uspešno. Kot veste, gospod Fajt, parlament se je že dvakrat izrazil za samosvojitev Kosova in za uh, plan Martija Tisari v podporo tega plana. Te prihodnje volitve, ker so uh, upravnega značaja, se pravi, so tesno povezane uh, z državljani, ki bodo te institucije volili, bo posebno pomemben trenutek, ker bo testiralo sposobnost eh, združevanja državljanov, srpskih državljanov in drugih eh, nacij na ozemlju. Eh, etnično je zelo kompleksna zadeva mm, in toliko bolj delikatna, ker se to odvija na ozemlju, kjer je odnos med institucijami in uh, državljani tako tesen. Ne smemo tu pozabiti na aktivno prisotnost eh, naše eh, misije EOLEX v Kosovu, ki je v polnem uh, razmahu. Kot vemo, pa je imela svoje težave, predvsem na nekaterih eh, območji srpskega dela na severu, eh, kjer je bilo težje eh, aktivno izvajati naloge, ki so bile zadane. Seznanjem sem tudi s tem, ampak o tem bomo slišali bolj podrobno in precizno, da je prišlo do direktnih napadov na vozila Evropske misije Tudi v zvezi s tem bi uh, uh, rad slišal vaše mnenje in slišati, kako je stanje tam. Mislim, da sem še predolgo govoril, uh, ker je tema zelo zanimiva in ker ste vsi tu zato, da poslušate gospoda Fajta. Se mu še enkrat zahvalim, da je tu z nami in mu predam besedo. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa za prijazne besede, ki so bile naslovljene name in rad bi zagotovil vsem članom odbora in tudi vam, da je zame velika čas, da lahko sem tu pri novim parlamentom, novim odborom. Zadnjikrat sem bil tu v februarju in Rad bi nekako vam predstavil svojo oceno o stanju stvari oziroma situaciji, s katero se na Kosovu soočamo. Torej, imam priložnost, da vam povem o razvoju na Kosovu in govoril bom tudi o napredku, ki je bil nekako storjen v zadnjih mesecih, kakor tudi o problemi, s katerimi se srečujemo na tej poti. Res eh, se Kosovo sooča z mnogimi izzivi in se bo soočal v naslednjih mesecih in tudi o te, te bi rad danes ocenil. Zlasti se bomo sredotočili na vlogo Evropske unije, kakor tudi na prisotnost Evropske unije na Kosovu. Torej, vključil bom tudi eh, razmišljanja in svoje napore, da bi spodbudil oziroma eh, skušal veljaviti cilje EU-ja kot eh, v okviru svojega mandata, kot posebni predstavnik Evropske unije in kot takšen bi pravzaprav rad nekako eh, predstavljal interese vsake posamezne države, kar se tiče Kosova. Torej, običajno se osredotočamo na trenutne aktualne zadeve in zato bi najprej govoril o splošnem razvoju na Kosovo, kot ga sam vidim. Če pogledamo nazaj, torej ko sem bil izvoljen kot posebni predstavnik za Kosovo, febru, Kosovo februarja 2008, bi rad primerjal tisto stanje s stanjem danes in lahko rečem, da je prišlo do znatnega napredka na večjih področjih in to kljub eh, razvijajoči finančni krizi v svetu. Situacija je takšna, torej lahko bi jo označili eh, s stalnimi napori oblasti, da bi izboljšali eh, situacijo, socialno-ekonomsko situacijo svojih državljanov. V zadnjih mesecih je Kosovo dosegel mm, veliko stvari. Ustavno sodišče je bilo ustanovljeno in inaugurirano. Kosovo je bil povabljen, da postane član eh, Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. In tudi torej, organi oblasti so naredili korake v smeri doseganja evropskih standardov vodenja. Istočasno pa skupnostim nudijo eh, pravice in možnost, da se integrirajo v multietnično družbo. Naj zaokrožim to sliko in povem, da je Kosovo in vsakdanje življenje njegovih ljudi za nekaj izjemami ostalo neprizadeto oziroma ne kvarijo ga etnični konflikti. Junija 2009 je, sever, je NATO odločil, da naj bi eh, svojo prisotnost na Kosovem zmanjšali. Prepričan sem, da to odraža oceno mednarodne skupnosti in sicer, da je varnostno okolje na Kosovu, kakor tudi v regiji, postopoma doseglo višjo stopno stabilnosti. Vidimo vidne primere tega trenda, naj jih nekaj omenim. V Prištini eh, slišimo srpski jezik na cestah. To je vsakdani pojav. V kamenici, v občini kamenica, se je spontano pojavil trg kjer tako srbski kot tudi albanski kmetje prodajajo svoje pridelke. In tudi skupina politikov in predstavnikov medijev srbske in eh, kosovske eh, skupnosti so v Mitrovici sestavili, oblikovali forum, eh, kateri namerava naslednje leto organizirati konferenco o tej temi. Vsekakor pa se da ta napredek dosegati le s pomočjo in stalno pomočjo od zunaj. Razlike med in znotraj eh, skupnosti ostajajo, vendar te razlike se manjšajo zaradi demokratičnih procesov in delovanja inštitucij. Kosovo nadaljuje z eh, reformami, ki se dotikajo skoraj vseh eh, delov upravnih eh, zadev. Še vedno pa je veliko izzivov, ki jih eh, morajo nekako obvladati, da bodo nekako uspeli doseči standarde Evrop mednarodne skupnosti, tako glede multietničnih inštitucij in dobrega vodenja. Kosovo je vzpostavil ključne inštitucije, naloga njih pa je, da zaščiti pravice ljudi. To je tako preomenjeno ustavno sodišče, kakor tudi urad eh, varuha človekovih pravic in pa pravosodni svet. To je le nekaj takšnih inštitucij. Eh, ti organi pa se morajo šele uveljaviti in delovati znotraj pravnega ali zakonodajnega okvira Kosova. Oblasti nadaljujejo s svojimi napori na tem področju in sicer zato, da bi koristili ljudem. Zlasti na področju zaščite posameznikov, kakor tudi žensk in otrok. Kot sem že povedal, gospod predsednik, v februarja bi tukaj podprl, torej da bi. Um, izboljšali kakovost demokracije v državi, da bi uh, zbor da bi skupščina tukaj bolje delovala pri vzpostavljanju reform. Vendar doseči mora še nekako določeno stopnjo, da bo prvo pomembnejšo telo ki bo odločalo in da bo izboljšalo tudi svoje vodenje, s tem pa bo omogočena transparentnost in tudi odgovornost takšnega organa. Zato bi povabil naš, vaš odbor, da ta proces podprete in sicer gre za polno vključevanje manjšin v politično življenje, za kar pa bo potrebno veliko dela na terenu in tudi veliko zavezanost se strani kosovskih oblasti, vendar v sodelovanju z mednarodnimi mednarodno družbo in seveda s civilno družbo na samom, v samem Kosovu, kar je nepokrišljiv eh, del za takšen uspeh. Februarja sem omenil, da je stabilnost strateški cilj, ki ga moramo doseči v sodelovanju s kosovskimi oblastmi, v partnerstvu z njimi. Naše delo ni vedno torej čisto harmonično, vendar razvili smo solidno sodelovanje in če bodo demokratične inštitucije omogočale politično stabilnost in mehanizme, s katerimi bi lahko odpravili razlike na Kosovo, potem bo tveganje za napetosti se še eh, zmanjševalo. Naj povem, da imam eh, veliko dela v zvezi z depolarizacijo političnih sil na Kosovo in tudi s publiko, ki eh, ima pač eh, svoje gledanje na tujo prisotnost na Kosovo. Torej, to kar hitro kdaj pripelje do vandalizma in nasilja in uh, vzdušje je potem nekako naelektrizirano, kar smo tudi zadnjič imeli priliko eh, opaziti. Kot sem povedal, Evropska unija ostaja pomembni partner za Kosovo in želimo doseči polno operabilnost EULEX misije. 6. aprila je um, Od 6. aprila dalje se Evrops, delo Evropske unije še nekako stopnjuje. Eulex namreč spremlja in svetuje kosovski policiji na vseh področjih eh, kosovskega prava. Napredek, ki smo ga dosegli, je zadovoljiv vendar Kosovo mora narediti še dolgo pot in oblasti morajo zagotoviti, da bo Eulek svojo misijo lahko nadaljeval pod najboljšimi možnimi pogoji. Napori, da bi eh, zajezili organiziran eh, kriminal in korupcijo, ostaja veliki ziv za kosovske oblasti. Tudi tu eh, bodo, se bodo morali politični vodje Kosova polno angažirati in kakor tudi Evropske, torej Evropska unija in njene države članice. Organiziran eh, kriminal pa se ne ustavi ob mejah te regije in uspeh na tem področju bomo dosegli, če bomo zastavili širše regijski pristop izzivi, s katerimi se Eulex eh, srečuje na področju pravne države, so zlasti kompleksni severno od eh, reke Ibarja. Eulex je tu ustanovil eh, nekako carinske dejavnosti na torej prehodih 1 in 31 na severu. To pa bo uspešno če se bo prisotnost naša tam v naslednjih tednih povečala. Vendar potrebni bodo resni napori, da bomo na severu uspešni in da bomo zagotovili ustrezno izvajanje vladavine prava oziroma pravne države. Eulex eh, svoje dejavnosti na severu še razvija in prepričan sem, da bo bolj celostna prisotnost Evropske unije tista, ki bo potrebna, da bo lahko um, politični proces za podporo Euleksa omogočila. Torej, e, Kosovo se pripravlja na prve volitve po osamosvojitvi 17. E, februarja 2008. 16. junija je kosovski predsednik objavil, da bodo lokalne volitve za župane in za občinske svete 15. novembra letos. Dore, zaprosil je osrednjo centralno volitveno komisijo, da pripravijo vse za občinske volitve na Kosovo. Ker so lokalne zmogljivosti tega odbora ali komisije še vedno zelo šibke, bo tehnična podpora mednarodnih akterjev zelo pomembna in sicer zato, da se zagotovijo ustrezne priprave. OVSE misija na Kosovo bo podpirala in usposabljala osrednjo komisijo za pripravo teh volitev. Medtem, ko bo ko bo tudi pomoč Združenih držav tukaj odigrala svojo vlogo. Da, v srednji volitveni odbor je eh, nekako določil regionalne organizacije za spremljanje teh volitev in upam, da se bo to tudi zgodilo, kajti v demokratičnem, transparentnem volivnem procesu je bistvenega pomena, da če želimo doseči eh, pač, eh, razvoj takšne multietnične skupnosti, da se take volitve v redu odvijajo. Pomen eh, lokalnih organov za vse, te, za vse to delo je zelo pomembno in državljanske pravice, da torej ljudi, da sodelujejo v demokratičnih procesih, morajo biti zagotovljene. Prihodnje volitve se organizirajo v času, ko se odvijajo tudi pomembne reforme lokalnih eh, oblasti. Te vsebujejo tudi vključitev vseh skupnosti, s čimer naj bi zagotovili neko trajnostno, varno življenje ljudi. Torej, imamo srpske skupnosti, kjer je srpska torej, večina in te se tudi razvijajo. Njim bo omogočeno, da bodo imeli samostojne, avtonomske pravice e, in podpirali naj bi tudi srpsko-kosovsko sodelovanje v okviru eh, občinskega delovanja. Torej, glede teh eh, srbsko-večinskih eh, občin, moram reči, da je to del decentralizacije Kosova, vendar v svojem jedru pa predstavlja ključne napore kosovskih organov, da bi pravzaprav nekako pristopili k srbskim skupnostim na Kosovu. In mislim, da je uspeh na tem področju ključnega pomena za. Um, večetnični eh, s Kosovo. In dobro vodenje bo pripomoglo tudi k integraciji manjšin na Kosovo. In eh, na občinski ravni bo druga največja, torej večinska srpska eh, občina imela več avtonomnih pravic pri svojem vodenju. Torej, glede stvari, ki so pomembne za ljudi. To je področje zdravja, izobraževanja in pa zaščita eh, verskih in kulturne, verske in kulturne dediščine, torej srpskih crkav. Kot posebni predstavnik Evropske unije podpiram ta proces. V tesnem sodelovanju z mednarodno skupnostjo kosovske oblasti trenutno ocenjujejo, koliko teh novih občin je že pripravljenih, da bi sodelovali na novembrskih volitvah. Očitno je torej pomembno, koliko ljudi se bo teh volitev udeležilo. Zato močno upam, da bo srpska vlada spodbudila kosovske Srbe, da bi izkoristili to priložnost. Gospod predsednik, eh, izzivi, s katerimi se soočajo kosovčani, ne morejo biti izpolnjeni brez napredka in brez eh, regionalnega sodelovanja, tako na področju gospodarstva kot trgovine, ob spoštovanju človekovih pravic, tudi pravic romske skupnosti in tudi v smeri napredka, eh, torej v smeri evropske perspektive. S tem se bo tudi izboljšalo sodelovanje v celotni regiji, ki ga podpira mednarodna skupnost. Na področju pravne države to pomeni, da moramo doseči napredek pri sodelovanju s Srbijo na področju policije in carine, kot je bilo že omenjeno torej v zahtevi Evropske eh, komisije v zvezi z liberalizacijo. Kosovo je resnično napredoval pri vzpostavljanju demokratičnih inštitucij, kakor tudi mehanizmo in v, torej v smislu izboljšanja življenja ljudi. In te dosežke eh, je treba nekako še združiti v okviru lokalnih reform in izboljšati je treba tudi eh, lokalno vodenje. Kosovo zdaj gradi resnično partnerstvo z Euleksom. Vsi ti dosežki pa bodo zdaj se soočili s prvo preizkusom, volivnim preizkusom na volitvah v novembru. To pa predstavlja tudi priložnost za eh, izboljšanje eh, sodelovanja tudi srpske skupnosti. Izzivi ostajajo, kot sem danes že omenil, in Kosovo mora narediti še dolgo pot eh, predno bo lahko njegova evropska perspektiva uresničena. Še vedno bo potreboval močno podporo strani Evropske unije in to v letih, ki prihajajo. Na osnovi te podpore in močnega partnerstva med Evropsko unijo in Kosovom pa bodo ljudje na Kosovu lahko postali dovolj zaupljivi, da so nekako vzpostavili in začeli to svojo pot. Hvala lepa, gospod predsednik. Grazie sincere, dottor Fajt. Prav lepa hvala, gospod Fajt. Res popolno in precizno ste nam osvetlili vse vidike. Že sem zbral dogledno število kolegov, ki so se prijavili k besedi. Če se strinjate, ker eh, se v tem trenutku držimo eh, časa oziroma dnevnega reda, bi jaz takole postopo tri posege in potem vaše odgovore, tako da bomo lahko se boljše sporazumevali. Če bomo imeli še časa, bomo več prispevkov skupaj slišali. Tako bo se lahko tudi bolj sintetično podali svoje govore. No, začnimo z gospod Pakovo, ki je prosila za besedo. Izvolite. Grazie, signor Presidente. Vielen Dank, eh, Peter. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, Peter Fajt. Vesela sem, da si začel z napredki. Kaj ti drugače slišamo samo, kako se nič ne dogaja, torej ni napredka. Vesela sem, da smo to slišali in to nas pravzaprav tudi spodbuja v naših naporih v zvezi s Kosovom. Omenili ste, da so še vedno težave, govorili ste o Mitrovici. Rada bi vedela, kdo nadzira mejo med Mitrovico, Kosovo in pa eh, Srbijo. E, kako je, ali je tam Eulex, ali so tam še drugi? Drugo vprašanje. In še kako je z. Eh, enklavami, ali so bile odpravljene ali ne, kako daleč smo na tem področju. In še tretje vprašanje, radi bi vedeli, kakoliko ste vi v svoji nalogi lahko vplivali na to, da je delo na terenu nekako v razvoju. Mi smo namreč tudi pisno napisali, da bi zlasti med majhnimi področji, torej eh, srpskimi in pa albanskimi eh, skupnostmi, nekako eh, prišlo do sodelovanja zlasti na torej, na kmečkem področju. Želeli bi, da se to sodelovanje odvija. In potem četrtič, radi bi bili prisotni na teh volitvah, vedno pazujemo volitve. Mislim, da je to v interesu kosovskih Albancev, kakor tudi Srbov, da gremo mi tja in da se svojo prisotnostjo pokažemo, da smo zainteresirani, da bi se te volitve eh, pravilno, demokratično izvajale. Kot vemo, Beograd spodbuja eh, to oziroma srbe. To nismo še nikoli slišali, vedno jih niso spodbujali. Zdaj pa bi pravzaprav vidimo, da se Belgrad trudi, da bi te procesi v Kosovu se odvijali in da bi pravzaprav Srbi v svoji domovini, tam, kjer živijo, nekako vzeli usodo v svoje roke in da bi se zadeva razvijala. In pa še rada bi vedela, kako je s kosovskim parlamentom. Mislim, da bi morali kosovski parlament povabiti sem in skupaj z njimi se pogovarjati o aktualnih problemih in da bi oni videli, kako se parlamentarno delo odvija. In to um, delamo včasih, sodelujemo na ta način tudi s komisijo. Najlepša hvala, želim pa vam tudi veliko uspeha in pa še enkrat uh, poziv parlamentu, pošljimo tja opazovalno misijo za volitve namreč. Uh, bom potem komentiral še podrobneje. Hvala uh, za prispevek. Uh, Svobodan ima sedaj besedo. Gospod eh, Fajt, najlepša hvala za vaše poročilo. Mislim, da je bilo realistično. Jaz bi želel samo podčrtati eno zadevo in to so volitve 15. novembra. Kot ste rekli, je to osrednjega, so osrednjega pomena. Ali, eh, torej, ali bo prišlo do napredka in vkolikor bo prišlo, bo to napredek za celotno regijo na Kosovo. Vendar jaz bi rad bil še bolj pozitiven pri teh zadevah. Storiti moramo vse, kar je v naših močeh in vi nam lahko pomagate, torej mi kot parlament in vi lahko ste z nami v stalnem stiku. Torej nam pomagate v sodelovanju s Srbi na Kosovo in seveda s srbsko vlado, da bi vsaj nekako našli Srbe, ki so pripravljeni torej sprejeti, da so lokalne volitve pomembne za stanje srbske eh, manjšine, srbskega prebivalstva na Kosovo. Seveda je naša skupina je na konferenciji predsednikov podprla to podporo in naš predsednik je povedal, da bo to podprl. Vendar ne gre samo za vprašanje 15. novembra, vendar gre tudi za vse tedne pred tem in da izkoristimo to priložnost eh, pravnih postopkov da se osredotočimo na življenske pogoje in na sodelovanje med različnimi skupinami. Ne gre samo za Albance in za Srbe. In primeri, ki ste jih omenili, torej. To je pomembno, da objavite. Pomembno je, da, pove, da ljudje zvedo, da obstajajo takšni trgi, da ljudje tam sodelujejo. In mislim, da bi naš odbor moral izkoristiti naslednje tedne in prepričati vse, da bi te volitve bile uspešne. Eh, hvala, gospod Svoboda. Sedaj ima besedo gospod Watson. Eh, Najlepša hvala, gospod Fith, za vaše besede. Zelo zanimivo je bilo to, kar ste povedali o forumu z Mitrovice. Zanima me, če imate še kakšne druge dokaze o napredku v Mitrovici ali pa v okviru foruma. Če sem prav razumel, je bil forum zelo uspešen in kakšen je pristop Beograda do tega foruma in če je prišlo do kakršnih karkoli poskusov za spodkopavanje dela foruma. Zanima me tudi, kaj lahko poveste o pristopu in odnosu držav članic do vašega dela, še posebej tistih, ki niso priznali Kosova. In če lahko kaj poveste o tem, katere države članice so bile še posebej pripravljene na pomoč za danje na posodo osebja za vaše delo. In še za konec bi lahko še kaj povedali v zvezi s tem, koliko časa predvidevate, da bo misija še delovala. Imate okvirni časovni rok in to je do leta 2010. Mislite, da boste takrat opravili vaše delo ali pa, če vas bo potem moral kdo nadomestiti? Watson, Hvala, gospod Watson. Tako kot smo določili, bi predal sedaj besedo gospodu Fajtu za odgovor na te tri prve uh, prispevke. Na to nadaljujemo z upisanimi. Um, Najprej bi rad uh, povedal, kako eh, zelo sem vesel da sem slišal vaše besede, še posebej gospe Pak in gospoda Svobode. Vsi smo lahko opazili napredek pri srpski skupnosti in eh, pri njihovem sodelovanju na volitvah. To je bila eden od subjektivnih eh, ciljev eh, moje misije. Naj razjasnim gospodu Vodcenu, da čeprav sem tukaj kot posebni um, predstavnik Evropske unije, imam še eno odgovornost. Vendar pa mislim, da se to vse dopolnjuje in združuje, še posebej pri doseganju strateškega cilja. In to je, da dosežemo integracijo skupnosti na Kosovo. Mislim, da je to predpogoj za stabilnost, ki jo želimo doseči na Zahodnem Balkanu, še posebej na Kosovu in v celotni regiji. Torej, kaj je potrebno za to, da spodbudimo srbsko skupnost, da sodeluje na volitvah? Čeprav sta oba postopka ločena, lokalne volitve in pa proces decentralizacije se združita na način, da sta med sebojno odvisna. Moramo namreč prenoviti lokalne oblasti v občinah, v lokalnih skupnosti, katere bi lahko tudi vključili srpsko skupnost. Zato je nujno potrebno, da srpska skupnost uvidi to priložnost za udeležbo in sodelovanje. Na tak način bodo lahko tudi udeleženi v novih, na novo nastalih lokalnih skupnosti občinah in da bodo s tem dobili več vpliva. Kot sem že povedal, smo napredovali na področju decentralizacije in pripričan sem, da bomo z dobro, z dobrim sodelovanjem kosovskih oblasti in z Ministrstvom za lokalno upravo lahko dosežemo vzpostavitev prepravljalnih ekip občin, gre za majhne ekipe kjer sodelujejo predstavniki srpskih kosovčanov, ki se pripravljajo zato, da bomo predelali in prenovili občine na ta način, da bodo delovali. To je zelo pozitiven znak srpski skupnosti in Beogradu, zato, da morajo volitve predstavljati pozitivno priložnost, ki jo je treba izkoristiti. V tem trenutku ne morem reči zagotovo, kakšen bo odziv srpskih oblasti iz Beograda na nov razvoj dogodkov. Veliko se lahko pridobi. In to ne bo vplivalo na pravni status strank, če bodo volitve uspešne. Zelo me veseli, da se člani odbora zanimajo za sodelovanje v opazovalni misiji. V tem trenutku se posvetujemo s komisijo o tem, kako bi lahko organizirali to opazovalno misijo v odsotnosti OSEJA, ki je omejena pri opravljanju te dejavnosti, zato mora to storiti druga organizacija. Moram reči, da se mi nobena druga ustanova ne zdi bolj primerna za to delo kot Evropski parlament. Evropski parlament je najbolj primeren partner v volivnem procesu za to, da damo evropsko perspektivo Kosovu in celotni regiji. In še glede drugih vprašanj, naj odgovorim na kratko. Razmere na severu so zelo kompleksne. EOLEX sodeluje pri prehodu, kjer se dogaja registracija dobrin pod nadzorom EOLEXa. kosovska policija in srpska policija ravno tako pod nadzorom EULEX-a. Soočajo se z izzivo obnove in prenove zgradb. Na območju blizu Mitrovice. Verjetno ste o tem še slišali, že slišali v medijih. Tam namreč obstaja grožna nestabilnosti in nasilja. Upam, da bodo lokalne volitve postale priložnost za to, da premostimo in odpravimo para, paralelne strukture. In za avtonomijo, ki jo bodo, avtonomijo, ki jo bodo dobile skupnosti, bo, se bodo počasi izblinile in uničile te paralelne strukture. To bo seveda pozitivno za gradnjo novih ustanov na Kosovo. V zvezi s forumom lahko eh, rečem, da imamo sedaj veliko stikov s eh, srbsko skupnostjo na Kosovu in s posamezniki v Mitrovici. Počasi ali pa celo 15. novembra upamo, da bomo lahko napredovali in da bomo lahko ustanovili novo občino na severu Metrovice, kot predvideva Ahtisarjev načrt. Gospod Watson je spraševal o manj desetletnem delu na Kosovu. Ne moremo v tem trenutku odgovoriti še na to vprašanje. Upam samo, da bom lahko znova prišel v Evropski parlament in vam poročal o Kosovu. Moje podaljšanje pa bo seveda odvisno od soglasja in potrditve držav članic. In to seveda poteka po posebnem postopku. Ključni cilji Evropske unije o katerih smo se dogovorili in odločili v Evropskem svetu ob koncu leta 2007 in začetku leta 2008 in to je, da podpiramo gospodarski in socialni razvoj na Kosovu in da še posebej podpiramo razvoj pravne države na Kosovu. Vseh 27 držav članic je podprlo moj trud in trud eh, komisije in misije EULEX za vzpostavitev pravne države. Zato sem zelo hvaležen za podporo držav članic, kar se tega tiče. Najlepša hvala. Grazie, dottor Feitel. Hvala, gospod Feitel. Res učinkovite besede. Uh, druga skupina kolegov je na vrsti. Začnimo z um, gospod Unačekovo. Um, grazie, senjor predsednik. Um, Gospod Fejt, rada bi se vam zahvalila v imenu skupine zelenih za to, da ste predstavili pozitivne vidike napredka na Kosovu in da ne govorite samo o težavah in o težki situaciji, ki seveda še vedno obstaja na velikem delu tega območja. Omenili ste tudi potrebo zato, da okrepimo gospodarsko in socialno stabilnost v državi, zato, da ljudje dobijo občutek, da jim ta država pripada, da lahko tam dobijo zaposlitev, da lahko ostanejo in da jim ni treba iti v drugo državo, v druge dele Evrope. Zato, da bi našli zaposlitev. Prihajam iz Avstrije. V Avstriji še vedno imamo veliko ljudi, ki išče zatočišče v naši državi. Veliko ljudi jih je tudi poskusilo, zato zelo tesno sledim razpravi o Kosovu. Gospod Fejt, nekaj, kar rano tako podpiram in to smo že omenili, je, da Evropska unija izpelje misijo, opazovalno misijo na lokalnih volitvah. Zelo pomembno je, da Evropska unija to stori. Gre namreč za izredne razmere, za prav posebno situacijo v posebni državi, zato je zelo nujno, da nam uspe, da resnično dobimo evropsko misijo in podpiramo vse tiste, ki so to že omenili. Upam, da bo to možno. Pri tem imate vso našo podporo. Omenili ste tudi delo policije. Kaj menite, koliko evropske pomoči se še potrebuje za policijsko misijo? Ljudje namreč imajo občutek varnosti, če imamo dobro izurjene policiste, ki tudi vedo, kako ravnata, ravna, ravnati z ljudmi. Če policisti niso dobro izurjeni, potem eh, se jih ljudje bori, bojijo in zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem. Omenili ste tudi organiziran kriminal. Zanima me še posebej, kakšna se vam zdi situacija za ženske v tej državi, trgovanje z eh, ljudmi, z ženskami in z deklicami je še posebej pereč problem. Veliko žensk se znajde v tej situaciji zaradi pomankanja izobrazbe in zaradi pomankanja prihodkov in finančnih sredstev. Zato me zanima, če nam lahko poročate o pozitivnem napredku na tem področju. In še nekaj bi rada dodala, kar je tudi že omenil gospod Svoboda. Slišala sem, da je Beograd opozarjal kosovske Srbe, da naj ne sodeluje na lokalnih volitvah. Resnično upam, da bo Beograd uvidel, kot tudi kosovski Srbi, da so lokalne volitve nekaj, kar je lahko uporabijo kot sredstvo za to, da stvari vzamejo svoje roke. Gre nam za njihove lastne volitve, zato me zanima, kakšne možnosti obstajajo, da Beograd napreduje na tem področju in da spodbuja kosovske srbe, da sodelujejo na, na volitvah. Zanima me tudi, kaj mislite, kaj lahko mi v Evropskem parlamentu storimo za to. In še zadnje vprašanje, mogoče gre za rahlo občutljivo vprašanje. Omenili ste civilne predstavnike. Vemo, da OVSE financirajo eh, tudi tiste države, ki so podprle in priznale. Torej, imate kakršne koli težave s tem, kako vidijo to zadevo v državah članicah, kajti imate financiranje strani držav članic, ki so priznale kot Evropska unija, pa bi morali biti neutralni. Vidite, kakšen konflikt interesov, mogoče tega ni, vendar pa se mi zdi, da je bi bilo to lahko nekaj, kar predstavlja težave. Hvala, gospa Lunaček. Sedaj ima besedo kolega Van Orten. Uh, much, chairman, and, uh... Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil Petru Fejtu za to, da je z nami danes popovdne. Rad bi mu čestital za zelo profesionalno opravljeno nalogo v tej zelo težki misiji. Obstaja veliko še vedno razdvojenih mnen glede statusa in EULEX poteka v okviru skupne varnostne in obramne politike. Veliko nas je podprlo civilno podpr podporo, vendar pa sem proti temu, da bi posegli v vojaške zadeve, tudi če jih označimo kot civilne misije. Zanima me, če bi lahko še kaj več povedali o Kaforju. To ste mimo grede omenili, vendar pa vemo, da gre za 14 tisoč NATO-vih vojakov v okviru Kaforja na Kosovo. Veliko jih prihaja iz evropskih držav. NATO je namreč predvsem evropska organizacija, kar eh, nas veliko pozabi. Zanima me tudi, kakšna je koordinacija med EOLEX-om in NATO-om. Govorite namreč o tem, da NATO želi zaključiti svojo misijo in zanima me, kako se razvija ta zadeva. Kar zadeva kosovsko policijo. Vaša naloga je predvsem mentorstvo. To namreč pomeni veliko različnih stvari za različne ljudi. Gre mogoče za urjenje policistov ali da jih spremljate na misijah in če jih vi ne urite, kdo jih. Predvidevam pa, da je v vašem mandatu vključeno tudi urjenje policistov. Zanima me tudi, če mislite, da gre za skupne policijske operacije ali mislite, da gre za dve policijske enote, ki delujeta na Kosovo. Omenili ste vaš mandat. Vaš mandat te misije je do leta 2010. Gre za 260 milijonov evrov, ne gre namreč za majhne zneske. Zanima pa me, Koliko časa menite še, da je nujno, da imamo takšno prisotnost na takšni ravni na Kosovu? Mislite, da bomo tam ostali še vrsto let? Hvala, Van Orden. Sedaj predajam besedo kolegu Huntisu. Hvala, gospod predsednik predsednik. Zelo zanimiva ta zadeva v zvezi s Kosovom, ampak nekje je neko osnovno vprašanje v zvezi s tem. Od tega, kar sem slišal, je to osnovno vprašanje še glasneje, močnejše. Konec koncu politika podpora poseku nije eh, glede statusa Kosova. Ima kateri cilj? stališče levice je neodvisnost Kosova. Slišali smo, da 62 držav je potrdilo neodvisnost, med temi tudi veliko držav, evropskih držav, neodvisnost Kosova namreč. In vi menite, da ta pot, eh, ki pelje do neodvisnosti, uh, bo utrdilo oziroma poglobilo uh, trenja na tem območju in je lahko to preceden za druge. Je možno, da pride do novega mirovnega procesa, zato da se najde nova rešitev na osnovi uh, resolucije 1244 OZN, po našem je to dobra osnova za rešitev za stabilnost na tej regiji, tudi eh, okoli samega Kosova. Ker pa zadeva program za eh, vojne begunce, ki so odšli in se želijo vrniti. Katero je stanje v zvezi s tem in še zadnje? Eh, dejstvo, da je Kosovo žarišče kriminala, prekupčevanje z drogami, z orožjem in tako dalje, če so nam bile posredovane korektne informacije. Ampak to lahko pomeni veliko škodo za celotno območje, za celotno regijo in za Evropo. Kaj vi menite o tem? Grazie, onorevole. Hvala, Huntis, gospod Huntis. Uh, predal bi še besedo gospodu Fajtu za odgovor na drugo skupino vprašanj. Potem bi uh, združil štiri posege v naslednji skupini. Hvala. Um, Za ovod naj nekaj pojasnim gospej Lunaček in gospodu Van Ordnu, da nisem vodja misije EOLEX za vladavino prava. Sem posebni predstavnik Evropske unije, nisem poveljnik EOLEX-a dajam samo politične smernice. Zato upam, da mi boste oprostili, če e, nisem zelo poučen operacijskih zadevah. Vodja misije vam lahko na to bolj podrobno odgovori. Gospej. Dunaček lahko povem, da nimam statistik glede napredka na področju boja proti trgovini z ženskami. V tem trenutku lahko rečem, da je prišlo do napredka, vendar pa, da te, da tega še nismo izkorenili. Kosovo še vedno ostaja tranzitna država ne samo za droge, ampak tudi za trgovanje z ljudmi. Oblasti na Kosovu zelo resno jemljajo vprašanja žensk. Naj vam navedem primer. Gre za 30-odstotno kvoto, ki obstaja na Kosovu, za ženske, ki želijo postati članice regionalnih skupščin. Te kvote še niso dosežene, torej veliko treba še storiti, vendar pa to obstaja na uradni ravni. V vladi in tudi na drugih ključnih položajih eh, je na Kosovu nekaj zelo visoko kvalificiranih žensk. naj se vrnem na volitve. Zelo sem hvaležen za to, kar ste dejali o pomembnosti teh volitev in tudi za to, da ste predlagali, da bi člani tega odbora in Evropskega parlamenta uporabili ta kontekst, da bi spodbudili eh, Beograd in srpsko skupnost za to, da se udeležijo teh volitev seveda bi izredno cenil vsako pomoč, ki mi jo lahko ponudite. Vidim, pozicijo Ovseja in tudi našo misijo, kot nekaj, kar se lahko dopolnjuje. Pride včasih tudi do manjših zapletov, ko predstavniki za tisk pravijo, da želimo stvari ločiti, zaradi tega, ker neka držav članic še ni priznala Kosova. To je seveda treba spoštovati. Vendar pa moram povedati, da, še posebej gospodu Kontisu, da so vse države članice podprle mesto posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu. Gre za dobro priložnost za to, da še naprej spodbujamo stabilnost v regiji, kjer se nahaja v bližini tudi vaša država Grčija kjer lahko sodelujemo na eh, veliko področjih, kar je koristno tudi za Evropsko unijo kot celoto. Naj povem, da je koordinacija med NATO, KFOR-jem in EU-leksom zelo dobra. Če prije do eh, civilnih izgredov, obstajajo tri faze. Lokalna policija je prva, ki se mora odzvati, EULEX je druga raven, KAFOR pa tretja. Torej, če pride do nemirov, potem imamo vedno jamstvo, da nas bo podprl Kafur. To je znak za zaupanje in zrelost v misijo v strani regije. NATO-ve enote še vedno obsegajo 14 tisoč vojakov. Vsi vemo, kakšne so naše prioritete. in zato mislimo, da je NATO upravičen, da znova vzpostavi prioritete. Naša prvotna naloga ni urjenje, tako je bilo v prvih devetih mesecih. To smo storili tudi dokaj uspešno. Policijo smo že dvignili na raven profesionalnosti, ki je precej visoka vendar pa še vedno potrebujemo mentorstvo, to je, da spremljamo policiste na njihovih službenih nalogah, da nadzorujemo, kaj se dogaja na policijskih postajah in tudi v, na glavnih štabih. Nujno je, da okrepimo multietnični značaj kosovske policije. Zato mislim, da je treba, da se policiji pridruži čim več srbskih kosovčanov. Veliko policistov je odšlo, vendar pa se jih je tudi veliko vrnilo. Zelo pomembno je, da ohranimo zaupanje manjšinskih skupnosti v to, da je sestava kosovske policije multietnična. In to čim, v čim širšem obsegu. Ne moremo špekulirati o trajanju, časovnem trajanju EULEX misije. To je seveda odvisno tudi od sredstev. Lahko pa povem, da načeloma bi rad videl, da mednarodna prisotnost ne bi prekoračila nujnega časovnega obdobja, vendar pa je treba še veliko postoriti na področju pravne države. To je koristno za vse države članice in v našem interesu je, da vidimo polnopravno državo. tudi zato, da lahko spodbujamo neposredne investicije v to državo, da spodbudimo gospodarski in socialni razvoj. Da odgovorim na vprašanje gospoda Kuntisa. Zaveda se, zavedam se, da obstaja veliko različnih mnen o statusu Kosova, vendar pa, kot sem že dejal, obstajajo cili, za katere so vse države članice menile, da jih lahko podprejo. Te tudi izvajamo in upam, da bo tako tudi v prihodnosti, torej da dobimo podporo za doseganje ciljev strani vseh držav članic. Ne bi se rad spuščal v špekulacije glede prihodnega statusa Kosova. Nekateri drugi menijo, da je neodvisnost Kosova nekaj neizogibnega. Obstajajo tudi možnosti, da bi dobili novo resolucijo Varnostnega sveta, vendar pa to ni zelo verjetno. Če bi dobili resolucijo varnostnega sveta, bi bil to dosti boljši zid, vendar pa tega nismo dosegli. Najlepša hvala. Grazie. Hvala, gospod Fajt. Sedaj bi predal besedo kolegici Renaku. Hvala, gospod predsednik. Hvala posebnemu predstavniku za besede, ki jih je izrekel. Veliko tega, kar je povedal, je pozitivnega. Dvoje pa bi še povdarila, katera je populacija, ki je zapustila državo in katere, uh, pripada kateri skupnosti. In vi imate direktni stik z, Belgra z Beogradom, v zvezi z zadevami okoli sodelovanja na občinskih volitvah. Ker slišali smo glasove, po katerih Beograd podpira to, ali je to resnica, eh, ali je Beograd zares spodbudil sodelovanje Srbov na eh, volitvah, ker vi ste rekli, rekli da. Eh, Srbi se vračajo. Se pravi, da, tudi, da gre tudi tu za eh, lokalna ravnovesja. Hvala. Hvala, Džanako. Sedaj ima besedo eh, kolega Taler. Grazie, prezidente. Rad bi vam čestitev, gospod Fajt, za vaše dobro upravljanje dela v nelahkih okoliščinah, za taktičen pomirjujoč način, ki ga ubirate in temu primerni so tudi pozitivni rezultati, ki smo jih slišali. Tisti, ki smo živeli v Jugoslaviji, se še spomnimo, da se je proces razpada Zahodnega Balkana, ki se je takrat imenoval večinoma Jugoslavija, začel pred dobrimi 20 leti na Kosovo. Šlo je za ukinitev avtonomije Kosova strani Miloševičeve Srbije, In velika verjetnost obstaja, da se bo tudi proces ureditve regije, ki jo danes imenujemo Zahodni Balkan, da se bo končal na Kosovo, tako kot se je začel. Eh, rad bi postavil eno konkretno vprašanje. Eh, pripravlja se nova vizna situacija v regiji. Kot vemo, da je v pripravi odločitev, da se ukine ukinejo vize, po domače rečeno, za državljane Makedonije, Srbije, Črne Gore. To so vse sosede Kosova. Po mojem mnenju bo to dodatno kompliciralo situacijo. Namreč dejstvo, da vize ne bodo ukinjene istočasno za vse državljane v regiji in bo to seveda povzročilo še dodatne delitve in tudi precejšnje komplikacije glede eh, možnosti pridobivanja pravih pasošev, ki omogočajo potovanje in znebiti se tistih, ki ne omogočajo potovanje. To bo verjetno povzročilo še hujše probleme v Bosni in Hercegovini, vendar tudi na Kosovu ne bodo zanemrljivi. Zanima me vaše mnenje, kakšne so perspektive Kosova glede viz kako, kakšno je vaše mnenje, da bi lahko države članice in Evropska unija pomagala pri tem, da pridejo tudi do brezviznega statusa? E, ali je v načrtu kakšna pomoč vladi v Prištini na ravni ekspertize, materialna pomoč, tudi kar se tiče tiskanja pravilnih potnih listin in tako naprej? Najlepša hvala. Hvala, gospod Taler. Sedaj predajam besedo kolegu Arlakiju. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Okay, cenim to, da je gospod Fejt prišel sem in nam podal sliko torej stanja Kosova in pa eh, intervencije Evropske unije v tej državi. Popolnoma se zavedam težav, s katerimi se soočate pri svoji nalogi, ko skušate rešiti te velike probleme. Vendar moram reči, da nisem zadovoljen s sliko, ki ste jo podali, kajti večinoma ste govorili o volitvah, o izgradni inštituciji, samo mežno, bežno pa ste omenili torej, velike probleme na Kosovo. Bil sem tam pred leti, imel sem priložnost, da sem bil tam takrat delal z Evropsko unijo in največji problem na Kosovo, poleg etničnih napetosti in eh, posledic vojne, so, je ogromna politična korupcija neverjetne, torej veliko organiziran kriminal, trgovina z ljudmi in s tem je pravzaprav Kosovo velika grožnja Evropski uniji poleg Kosovčanom. Kajti organiziran kriminal je strašno močno razvit, to je eno najbolj Eh, torej moč eh, teh organiziranih kriminalnih skupin je takšna, da jo lahko primerjamo oziroma je celo večja od kakšnih eh, sil v Evropi, torej mafije na primer v Evropi. In če bi primerjali italijansko in kosovsko mafijo, bi rekel, da je kosovska mafija veliko močnejša in bolje organizirana od italijanske. In Sicilija je pravzaprav dva in pol večkrat večja od Kosova. Razmišljam, kakšni so parametri, po katerih označujete ali določate uspeh intervencije v neki državi. E, vendar, kar se tiče Kosova, bi rekel, da če upoštevate ali vzamete samo volitve kot merilo oziroma eh, število primerov nasilja kot. Uh, da je to nekako negotovo. Vi sicer pravite, da niste odgovorni za administracijo države, tudi niste eh, vodja EULEX-a, ampak ste samo posebni predstavnik Evropske unije, vendar kot takšen lahko odigrate svojo vlogo pri določanju prednostnih nalog. Zato bi bil zelo vesel, če bi slišal o merilih eh, na osnovi katerih bi lahko določili, ali Kosovo je dejansko dosegal napredek Torej, kakšni so zdaj ti parametri? Ali gre za uspeh pri borbi proti mamilom, organiziranom kriminalu, pranju denarja? To je zelo pomembno, kajti Kosova, Kosovo ima poseben status, torej to še ni polnopravna eh, priznana država, ni še sprejeta v mednarodne sodelovanje na področju policije, torej ni še delujoč partner tam in zato je pomembno in pravzaprav je to razlog, zakaj kosovari potrebujejo vizume. Mislim, da je to edini najpomembnejši razlog za to. Vse obveščevalne službe so proti eh, torej vizumom za Kosovarje in sicer zaradi preprodajalcev mamil. In e, sicer s tem bi nekako spodbudili pač to trgovino z mamili, tudi z drugimi državami, Italijo in tako dalje. Torej, gre za 260 milijonov pomoči na leto. In rad bi povedal, kateri, rad bi slišal, kateri so tisti parametri za določanje uspeha. In tako bi eh, rad želel slišati od vas tudi te, ta resnična merila za določanje uspeha. Hvala lepa. Eh, eh. Hvala. Hvala, gospod Arlaki. Predajam sedaj besedo gospodu Komucakusu.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 delo in uh, politični razvoj na Kosovu. Še posebej se tu nanašam na to, kot veste, se je Beograd uh, obrnil na Haško sodišče za to, da izda mnenje za to, da uh, ali, ali je lahko neodvisnost uh, Eh, sprejeta kot eh, zakonito ali ne. Seveda ta eh, dokument ni še izdalo Haško sodišče, ampak sprašujem, če imate vi vaše mnenje in kako se bo dorazvile stvari, kako bo odločilo, zakaj se bo odločilo Haško sodišče. Bom ponovil vprašanje in sicer, če veste, kdaj se bo Haško sodišče izreklo in v katerem smislu bo to. Kako bo to vplivalo na ozračje na Kosovu in bo ta dokument izdan pred eh, volitvami, če bo to prišlo pred volitvami, kako bo to vplivalo na nje. Jasno bo prišlo do določenega razvoja, mm, glede na to, ali bo ta dokument govoril o eh, zakonitosti neodvisnosti ali pa ne. Uh, se pravi, imamo razne možnosti, ABC, če pa bo dokument Haškega sodišča se izrekel proti, bo to drugačen, bo to nosilo drugačne posledice in to bo seveda vplivalo tudi mm, posredno na vaše, eh, ali neposredno na vaše delo. Lahko poveste, kateri bodo učinki tega dokumenta, ki bo izdalo Haško sodišče. Hvala. Hvala komu cakos. Sedaj predam besedo bomo pet eh, posegov združili. Najprej gospod Gomez in potem še odgovor gospoda Fajta. Thank you, Mr. Chairman. Good to see you. Hvala lepa, gospod predsednik. predsednik. Hvala, gospod predsednik. Mm, zelo mi je čas, da ste tu z nami. Economic stability, economic sustainability in Kosovo. Eh, eh, torej, ker želimo gospodarsko stabilnost na Kosovu nekako zagotoviti. Eh, to je bilo nekoč, je bila naloga onmika in zanima me, ali je od takrat bil dosežen kakšen napredek, naprimer na tem področju gospodarstva, kako je se vprašanjem elektraren. Potem vprašanje žensk eh, in sicer ne le, kar se tiče žrtev trgovanja z ljudmi in pa spodbujanja demokracije. Torej, vemo, da eh, se tukaj veliko delo upravlja strani drugih organizacij pri delu z ženskami. Eh, niso pa dovolj prisotne v parlamentu, ker pač jim to ni nekako dovoljeno. Zato me zanima vprašanje ambasadorjev. Vrsta ambasador je bila lansko leto določena, lansko leto, vendar nihče od njih, torej ni bilo nobene ženske med njimi, ali se je stanje zdaj kaj spremenilo. In pa še eno vprašanje, kako je z dejanskim izvajanjem ali uveljavljanjem Euleksa v Mitrovici? Kako to deluje na sodišču? Ali sodišče deluje, ali smo dejansko vključeni v delo na sodišču? In pa še končno, Eulex eh, potrebuje torej močne tožilce ali mi ne moremo oskrbeti takšnih tožilcev, je to povezano s financiranjem ali so to drugi razlogi? Pasare. Preden predam besedo gospodu Fajtu, bi na kratko odgovoril na to, kar je povedala kolegica Gomesova. Gospod Najc je predložil amandma, predlog spremembe, ki predvideva dodatna sredstva prav zato, da podpremo prisotnost žensk v uh, delegaciji za uh, posebne predstavnike na raznih kriznih uh, scenarijih. Se pravi, uh, da uh, se je to že zgodilo v bistvu. Sedaj pa predlagam, da predstavim besedo gospod Fajt. Yeah, to start. Naj začnem z odgovori na vprašanje gospe Čenako. Po nasilju v 90. letih 98. 99. leta je eh, veliko Srbov Tu moram vključiti tudi leto 2000-2001, zapustilo Kosovo. To je nekaj, kar je visoko na mojem seznamu prednostih nalog in sicer, da se Srbi vrnejo Kos na Kosovo in skušal sem nekako vzpostaviti tu ustrezne korake, da bi se lahko vrnili oziroma da bi jim omogočili varno življenje na Kosovu. Moram reči, da so viri, ki so za to na voljo na Ministrstvu za vračanje, omejeni in jih je treba povečati. In sicer po pomoči različnih organizacij. Kot sam moram reči, da nimam stika z Beogradom, z Beogradom v zvezi s to temo, vendar eh, prepričan sem oziroma trudim se, da bi se ta vračanja še pospešila. Torej, vračanje, torej ljudje se vračajo, vendar malo številno mislim, da bi moralo biti možno, da bi e, število v prihodnosti se povečalo. Kar se tiče liberalizacije vizumov, pa bi rad gospoda Talarja vprašal oziroma prosil, da moram reči, da nekako ne morem eh, govoriti v imenu komisarja Olija Rena, ki bo jutri vam spregovoril in sicer tudi o liberalizaciji viz. Seveda pa je pomembno za države eh, to, da imajo institucionalne zmogljivosti za okolje, kjer vizumi niso potrebni in sicer, da obstaja zadostna, zadosten mejni nadzor in da so zadostni potni listi izdani ljudem. V primeru Kosova to še ni bilo doseženo in eh, Kosovari nimajo biometričnih potnih listov, kar pa bomo lahko k malu eh, uvedli. Evropska unija zlasti Eulex je v procesu um, dokončanja inštrumentov, s katerimi bi lahko vzpostavili sodelovanje na tehnični eh, ravni in sicer s policijo in eh, carino. Seveda pa mora tudi tukaj Srbija doseči vse pogoje za liberalizacijo vizumov in v prihodnosti bo tudi za Kosovo to možno. In eh, Xavier Solana je omenil, da Kosovo ostaja v tem procesu in da bo prišel trenutek, kot ste tudi sami povedali, ko bomo lahko dosegli, pač, da bo to področje prosto in ne bodo potrebni vizumi. Zelo z zanimanjem sem uh, prisluhnil razlagi gospoda Lačija glede resnosti eh, stanja na Kosovo. Mislim, da se vsi strinjamo, da so tam resni problemi in ravno to je tisti razlog, zaradi katerega se je Evropska unija odločila, da deluje tam. Torej, to je eno največjih izzivov eh, izven meja Evropske unije. Torej, kakšna so zdaj tista merila oziroma parametri, po katerih merimo uspeh? Torej, tako kot pri vseh misijah se te zadeve nekako premikajo, vendar v zvezi s Kosovom moramo ugotoviti oziroma ustanoviti, doseči kakovost, torej prav, na prav, ravni prava, tako da bodo nekega dne se lahko približali evropskim inštitucijam. In tu imamo, torej potrebujemo določene vzvode in sodelovanje s kosovskimi oblastmi in sicer sodelovanje z Euleksom. Obstaja veliko zanimanje, kot verjetno veste, iz vlastnih izkušenj eh, s strani Kosova, da postanejo del evropskega projekta in zato so voditelji pod eh, velikim pritiskom, da pač v tej stvari prikažejo napredek. Res je in da sem govoril o vzpostavljanju inštitucij, vendar naslednja faza je tista, ki se bo osredotočala na to oziroma na delovanje teh inštitucij po evropskih standardih. V veliki meri bo to pokrivalo področje vodenja, odgovornosti in bo tudi nekako vključevalo primere organiziranega kriminala in korupcije. Tu vam ne moram podati določenih številk, sicer glede tega, kako se bo to razvijalo. Torej, EULEX pričakuje oziroma v, na Kosovo se pričakuje tudi med državljani Kosova, da Eulex lahko doseže doseže, da se bodo pač eh, določeni primeri pripeljali pred sodišče, s čimer uh, se bo borba proti organiziranemu kriminalu lahko nekako učinkovito odvijala. Moramo spoštevati tudi eh, komisijo, ki tu tudi eh, sodeluje, naprimer pri javnih razpisih, kjer obstaja visoko tveganje eh, zlorabe in tu moramo zadevo še izboljšati. Če bi si pogledali zdaj vprašanje, ki ga je postavil gospod Kumucakos in sicer v zvezi s Haškim sodiščem. Upam, da mi ne boste zamerili, ko vam pač ne morem povedati, kako se bo sodišče odločilo. Lahko špekuliramo, ampak to ni preveč produktivno. Lahko pa povem, in sicer z določeno mero zaupanja, da bo potrebno malo več časa, kot pa samo do 15. novembra, da bi sodišče tu izdalo odločitev. Torej, tu septembra, decembra predvidevajo še določena posvetovanja, potem pa se bodo sodniki začeli ukvarjati se sklepi in uh, sodišče bo izdalo tukaj neko svetovalno mnenje sredi naslednjega leta. Torej, ne gre za neko um, sodbo ali odločitev, ampak gre za svetovalno stališče ali mnenje, eh, ki eh, nima nekega, ni obvezujoče za države članice. In tiste države, ki so priznale Kosovo, bo to zelo pomembno, vendar sami se bodo morali odločiti, kakšen bo vpliv takšnega stališča oziroma svetovalnega eh, mnenja. Potem še gospa Gomez, hvala lepa za prijazne besede. Lahko bi rekel, da je gospodarska situacija na Kosovo še vedno zelo krhka in gospodarsko stanje je zelo slabo in se še slabša. E, tu so določeni učinki tega, kajti Kosovo, je, Kosovo ima zelo slabo razvito gospodarstvo, ki ni upeto v globalno gospodarstvo in zato so v bistvu izboljšave te krize nekako slabo se tam uveljavljajo. Torej, gre za tragičen učinek na zaposlenost, torej gre za veliko brezposelnost in tudi slab eh, eh, razvoj. In energetski sektor, moram povedati, je eden tistih redkih potencialov za izvoz. In če bi tu lahko kaj storili, bi lahko z lignitom, ki ga ima Kosovo na voljo, pravzaprav naredili elektriko za izvozni predmet. Vendar pa gre tu za to dejstvo, da sta se dva možna ponudnika tukaj umaknila iz eh, razpisa in pot naprej je nekaj, o čemer se bodo odločili v naslednjih mesecih, vendar upam, da bo takšna transakcija se v prihodnosti zgodila, vkolikor pa ne, pa bodo morali elektriko uvož, uvažati in to z vsemi težkimi posledicami na eh, njihovo finančno stanje. Kar se tiče situacije žensk, pa moram povedati, da je podpredsednik za zunanje eh, zadeve, torej ženska, ki svoje delo strokovno opravlja, sodišče v Mitrovici. V zvezi z njim bi povedal, da še nismo prišli do točke, ko bi Kosovari, torej tako Albanci kot Srbi, eh, torej tožilci, sodniki sodelovali. Vendar smo v stiku. z, se, z severom, torej z Belgradom, z Belgradom, da bi do tega čim prej prišlo. In še na koncu naj povem nekaj, kjer bom pravzaprav potreboval vašo pomoč. To je povezano z tem, kar je povedal gospod Arlači v zvezi z organiziranim kriminalom. Možno je, da bomo potrebovali več eh, tožilcev, zato da bomo lahko se spopadli z resnimi primeri, ki, kar moramo storiti. Zato je možno, da bo Eulex eh, zaprosil države članice za dodatne strokovnjake na tem področju in sicer za nadaljne delo, če želimo doseči uspeh. Grazie, Hvala, gospod Fajt. Res precizen prispevek. Imamo še zadnjo skupino petih kolegov, ki so zaprosili za besedo. Začnemo eh, s kolegom Hajvotom. Hvala lepa, gospod predsednik in seveda tudi posebni predstavnik, ki ste danes z nami. In, torej, želimo vam veliko uspeha in se vam zahvaljujemo za vaše napore in uh, zelo zanimivo je bilo, ko ste govorili o, torej, ko je bil predlog podan za opazovalno misijo za volitve in znani smo potem, da v bistvu že posedujemo veliko strokovno znanje za takšne opazovalne komisije in to nam dejansko lahko priznate. Kar pa se tiče mojih vprašanj, torej vaš mandat vključuje tudi eh, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in zanima me, kaj so največji izzivi na Kosovo v tem pogledu. Drugo, slišali smo vaše pripombe v zvezi z mednarodno prisotnostjo ali eh, kako jo sprejemajo kosovari, torej a gre samo za en del eh, Kosova ali torej, izkušate to tudi v drugih krajih, torej, ali prihaja do kriznih situacij, ali bi pravzaprav lahko povedali kaj o kontekstu teh vaših pripomb v zvezi s eh, tem. In potem me zanimajo še odnosi na področju carine s Srbi in tudi kar se tiče vračanja beguncev. Mene zanima tudi, kako je za odnosi z drugimi državi, ne samo s Srbijo, če primerjamo stanje danes z eh, letom poprej. Mogoče bi nam povedali o povezavah z drugimi sosedskimi državami. Kosova namreč. Hvala, gospod Hovit. Sedaj ima besedo uh, kolega Van Baden. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ik wilde de heer Feit graag. Torej, rad bi vam postavil vprašanje, gospod Vajt. Srpska policija naj bi torej zagotovila, da so enklave še vedno pod nadzorom Belgrada. Torej, težko je tukaj lokalni nadzor izvajati. Ali lahko poveste v sedanjem trenutku, ali je možno srbski nadzor tukaj ukiniti ali ne in kaj je bilo storjeno v zvezi s tem? Eh, Hvala. Hvala, gospod Van Balen. Sedaj ima besedo eh, uh, kolega Kirilov. Uh, Rad bi na kratko samo na začetku povedal nekaj, kar uh, je bilo že rečeno strani gospoda Arlačija. Torej, delim si z njim uh, torej, uh, njegovo mnenje. Dodatno pa me skrbi naslednje. In sicer količina eh, torej, teh, eh, te korupcije in tega kriminala, kako bo to v prihodnosti vplivalo na akterje, torej na politike, kajti eh, problem je v tem, gospod Fejt to pozna, organiziran eh, kriminal doseže tudi krok vrhunskih politikov, tudi na Kosovo. To je velik izziv. In mislim, če ne bomo dovolj pozorni na to, lahko pridemo v zelo težavno situacijo. Torej, zelo zanimivo ste uporabili izraz mentorstvo, da je veliko držav eh, članic eh, pač eh, priznalo Kosovo, vendar ne vem, če bo takšno mentorstvo v prihodnosti pomagalo. Govorili ste tudi o tožilcih. Ne vem, kako bodo ti tožilci pomagali, kajti smo na zelo tveganem pravnem področju, zapletenem pravnem področju. Bo, vemo, da bo ta, bodo ti napori dosegli veliko krogov. Ko ste omenili to organizacijo za samoopredelitev na Kosovo, bi, rad, bi vas rad vprašal oziroma bi rad rekel, da to ni produkt civilne družbe na Kosovo in mislim, da bi se ta organizacija lahko še razvila in dosegla stanje, upam, da ga ne bo in upam, da boste uspešni na tem področju, gospod Fejt. Torej, dosežemo lahko stanje ali stopnjo kako bo ta borba postala bolj učinkovita in potem bo eh, prišlo tudi do rezultatov glede nekega splošnega mnenja in stališča ljudi oziroma te družbe, ki, eh, če lahko rečemo, družba. Eh, če se spomnimo, so nekateri ljudje na Kosovu želeli imeti neodvisnost iz različnih razlogov, vendar morda bo ta organizacija za samo opredelitev oziroma nam je že pokazala nekaj znakov v tej smeri. In želel bi omeniti, da bomo tu do zašli v velike težave, vkoliko tega razvoja ne bomo skrbno zasledovali. Torej, carinske operacije so zelo pomembne. Želim vam uspeh, seveda, vendar točno vemo, kako je za nezakonito trgovino. Torej, to je zelo preprosto, poteka preko vseh eh, goratih področji. To je pač eh, izrečeno nekako, da bi vam pomagali. Samo moramo priznati, da smo zelo daleč od celotne situacije in morali bi biti bolj realistični. In sam nisem tako optimističen, pa vendar želim vam uspeh. Hvala, gospod Kirilov. Kirilov. Sedaj ima besedo kolega Kačin. Kacino, prostite. Prezidente Albertini, eh, gospod Fejt, eh, nisem zadovoljen z vašimi odgovori, ko gre za vizni režim. Eh, na Zahodnem Balkanu Evropska unija že dolgo dela velike napake. Mađari iz Srbije jemljajo mađarsko državljanstvo, Makedonci iz zahodnega dela Makedonije, Bolgarsko, Hrvati iz Bosne, Hrvaško, zdaj pa ste se odločili za prakso, da celo Srbi, ki bi vzeli potni list Republike Srbije in živijo na Kosovu, pri svojem potnem listu niso deležni viznih olajžav. Torej, Srbe delite na prave Srbe in na pol Srbe, čeprav dobijo potni list ene in iste države. To je diskriminacija, ki dobesedno pospešuje etnično čiščenje. Pravzaprav stimulira Srbe, da iz Kosova odhajajo, ne pa da bi na Kosovo prihajali. Ljudje pa so praktični in potrebujejo rešitve. Edina praktična rešitev, ki ljudem na Kosovu ostaja, je pomoč organiziranega kriminala in korupcija. Govorili ste o biometrijskih potniških li, potnih listih. Naj vam povem, da ga jaz nimam. Nimam biometrijskega potnega lista in verjamem, da veliko ljudi v tej dvorani tudi ne. Torej, to ne more biti čudežna rešitev. Problem je, da nimamo načelne politike in da enostavno ljudi ne znamo stimulirati za to, da bi se počutili enakovredni, enakopravni in zaželjeni. Res je, da to ni vaša pristojnost, ampak zdaj vas bom vprašal drugače. Kaj boste Evropski komisiji predlagali na podlagi izkušenj EOLEX-a, da se vizna politika do Kosova spremeni? To je edina država, ki Evropska unija doslej ni ponudila programa viznih olajšav. Hvala lepa. Grazie onorevole Kacin, eh, conclude eh, il dibattito. Hvala gospod Kacin. Eh, zadnja na vrsti, gospa minister Okisa. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi vprašala nekaj podobnega, kot je že vprašal gospod eh, Kacin. Če ne bomo dobili posebnega viznega režima, se bodo Srbi odseljevali iz Kosova in bodo raje šli v Srbijo. In to bo še povzročilo več razlik med različnimi etničnimi skupinami. In drugič, posebni predstavnik ni v nobeni izjavi omenil koncepta zunanje politike Evropske unije in to je mednarodna delegacija. Govorite o mednarodni pravnosti, mednarodnem pravu in če želite, da se to odraža v praksi, potem bi takšna delegacija eh, olajšala naše eh, predstavništvo na tem območju. Še enkrat predajam besedo gospodu Fejtu za zadnje odgovore. maybe I, for this last one, should work back. Mogoče lahko začnem pri koncu in zagotovim gospe Moniz, da Evropska unija dela v okviru mednarodnega prava. Nažalost obstajajo različne tolmačenja glede mednarodnega prava, vendar pa mislim, da lahko potrdim, da vse, kar delamo na tem področju, da vsi naši ukrepi v okviru skupne zonanje in varnostne politike in skupne obramne in varnostne politiko, politike vključno z našo misijo, vključno z delom komisije na Kosovu, po našem mnenju, je v skladu z mednarodnim pravom. Še enkrat bi se rad opravičil zaradi tega, ker veliko vprašanj glede olajšenega viznega režima mora počakati na samega komisarja, kajti on je najbolj pristojna oseba za to, da vam pove, kakšni so predlogi komisije. Kar zadeva ta posebni primer kosovskih srbov, ki niso kvalificirani za olajšeni vizni režim, pri tem lahko zavzamete tudi drugačen pristop. Če bi liberaliziran olajšeni vizni režim lahko razširili na kosovske srbe, mar to ne bi povzročili, da bi se Srbi povezali z eh, Belgradom in jih povezovanje z albanskim prebivalstvom ne bi več zanimalo. Torej, ko bo prišlo do lajšenega viznega režima, bo to moralo veljati za vse prebivalce Kosova in to bi hitreje pripeljalo do integracije in do združevanja skupnosti, kot če bi razlikovali med skupnostmi na Kosovo. To je moje osebno mnenje. Zato se strinjam s tem, da V tem trenutku prebivalci Kosova niso vključeni v olajšani vizni režim. Tako bodo rezultati bolj pozitivni. Strenjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Kirlov o upletenosti politikov v kriminal in o grožnjah. To je nekaj, s čimer se moramo soočiti. Še vedno pa povdarjam, da obstaja veliko spodbud zaradi evropske perspektive veliko politikov, veliko prebivalcev na Kosovu se zelo zanima za približevanje Kosova, liberalizacija viznega režima je eden od teh predlogov. V tem trenutku to ni mogoče, predvsem zaradi tehničnih razlogov. Komisar Ren vam bo to bolj podrobno razložil. Zahteve namreč niso izpolnjene, vendar pa bo Kosovo ostalo v tem postopku. Komisija bo še naprej razjasnila naslednje korake, kar zadeva Zahodni Balkan. In to vam bo še nadalje razložil gospod komisar. Privlačnost Evropske unije pa je motivacija za prebivalce Kosova in za politike, da napredujejo, da izpeljejo potrebne reforme in da se skupaj z Eulexom borijo proti organiziranemu kriminalu. Mogoče mislite, da sem preveč optimističen, vendar pa, če delate v kriznem menedžmentu in če delate v pokonfliktnih situacijah, potem niste optimist, ampak ste v resničnih težavah, kajti življenje je neozdržno. Gospod Kirov, govorila o isti zadevi, upam, da bo resnično prišlo do napredka. Misija EOLEX se je začela pred tri četrt leta, zato mislim, da imamo še vedno veliko prostora in časa za oceno rezultatov in za napredek v naslednjih mesecih. Gospodu Vambalinu lahko povem, da mislim, da je prišlo do nesporazuma. V mojem poročilu pišem, da želimo vključiti srpsko skupnost v lokalne oblasti. In to je, da srpska skupnost želi sodelovati s centralnimi inštitucijami na Kosovu. In še drugič, prišlo bo do privilegiranih povezav in to so potrdile tudi oblasti v Prištini, da lahko srpska skupnost na Kosovu, še vedno dobiva pomembne storitve, kot so izobraževanje in zdravstvo iz Beograda. To se dela v popolni transparentnosti in zato je potek sredstev popolnoma transparenten. To ne pomeni, da damo proste roke Beogradu, da uh, prevzame nadzor nad dogajanjem na Kosovu. Ravno nasprotno, gre za razširjeno avtonomijo, ki jo ponujemo srpski skupnosti. Upam samo, da bo srpska skupnost izrabila to priložnost in da bo tudi Belgrad spoznal, da gre za koristi in interes srpske skupnosti. Zahvaljujem se gospodu Hautu za njegovo podporo in za njegovo zanimanje za to, da Evropski parlament sodelujem prispeva v misiji. Mednarodna prisotnost na Kosovo v zadnjih letih je vedno uživala lokalno podporo, vendar pa obstaja občutek, da so bile te eh, mednarodne enote oziroma misije videne kot opresivne. Dosegli smo velik pozitiv napredek pri upravljanju in vladanju na Kosovo še vedno pa drži, da smo imeli devetletno negotovost glede statusa. To pomeni, da kosočani sami niso mogli sprejemati ključnih odločitev. Vodja misije Euleksa in tudi sam se strinjava s tem, da je treba podpirati lokalne oblasti, kosovske oblasti, da same sprejmejo odločitev, da sprejmejo odgovornost za to, kar počnejo. Če ne, bomo na Kosovo morali ostati predolgo. In namesto, da bi spodbujali, bomo zavlačevali z napredkom Kosova in približanjem Kosova proti Evropski uniji. Če bomo dosegli te cilje, bomo našo misijo zaključili hitreje in z večjim uspehom, kot če bi nadomestili odločitve strani oblasti. V to sem popolnoma prepričan in upam, da pri tem lahko računam na vašo podporo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prav lepo se zahvaljujem gospodu Fajtu v imenu vseh. Že ste se mu zahvalili posamezno, ampak mislim, da je primerno, da se mu ponovno zahvalim sedaj, ob zaključku. Zahvalim se tudi vam vsem, ki ste se deželežili debate z globokim razvišenjem in vprašanji. In, uh, dali svoj prispevek k tako kompleksnem scenariju. Um, slišal sem gospoda Paka na začetku, potem Svobodo in še druge. In slišal sem tudi od gospoda Fajta. In sem prišel do zaključka, ki ga bom sedaj podal. In sicer, da bi določili kot sintezo te debate željo strani nas vseh, da bi poslali ad hoc sestavljeno delegacijo, kogar ne bo pač iz organizacijskih razlogov, um, ampak uh, naj bo to prav prava opazovalna misija eh, za volilno obdobje. Seveda se bomo morali odločiti in uh, dogovoriti glede uh, detajlov, ampak da bi poslali delegacijo, ki bi jo sestavljali člani tega odbora in tudi uh, članov odbora, ki se ukvarja s, to, s tem območjem, zato da bi spremljali uh, stanje, dali svoj doprinos za razvoj na tem območju. Se pravi, če se strinjate, bom. Um, pisal predsedniku parlamenta in predlagal to, kar sem pravkar povedal, zato da na konferenci eh, predsedniku odborov eh, določijo pravilne smernice, zato da lahko potem organiziramo in ustanovimo to delegacijo, to misijo z vsemi značilnostmi, ki jih bomo še eh, opredelili. Še enkrat hvala gospodu Fajtu, ki je privolil na to srečanje. Tako čisto na zadnji trenutek, ampak on eh, globoko pozna, globok poznavalec tega sveta, tega območja in zato je zelo učinkovito predaval in komentiral ter nam posredoval informacije, ki smo jih slišali. Še enkrat hvala. Nasvidenje. Thank you very much. Thank you for your kind voice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 V redu. Določili smo uh, poseg gospoda Fejta pred uh, ostalima dvema točkama na dnevnem redu. Uh, naj imamo na vrsti uh, potrditev dnevnih uh, redov testov 16. Eh, julija in 21. Eh, julija, če ni eh, kakih posebnih pripomp strani kolegov, bi to sprejeli, bi ta dva zapisnika sprejeli v redu. Kar zadeva sprejetne delovnega reda, pa nismo to spregledali, marveč smo se ravno odločili za to, preden smo začeli ta sestanek, ki je gospa Lunaček pač eh, komentirala ta, to spremembo dnevnega reda. In e, zato ji predajam besedo, zato, da slišimo, če ima morda predlog v zvezi s tem. Gospa Lunoček, izvolite. Yes, um, well, Najlepša hvala. Želela sem povedati, da ko smo dobili osnutek dnevnega reda, je na dnevnem eh, redu bila predvidena izjava mnen s posebnim predstavnikom za Afganistan in Pakistanom. Za Afganistan in Pakistan. In zelo se sem veselila tega in potem je bilo to črtano z dnevnega eh, reda. In zato te razprave nismo imeli. Zelo sem bila vesela tudi razprave o Kosovo. Nimam nič proti temu, vendar pa bi rada prosila politične skupine, tudi vas, predsednika in sekretarjat, če je možno, da povabimo komisarko Ferrero Waldner, mogoče jutri popovdne pred glasovanjem v naš odbor, da se pogovorimo o poročilu, o volivni misiji in o situaciji v Afganistanu. Mislim, da smo o tem veliko brali, o tem smo veliko slišali. Finančno smo tudi podprli te volitve, poslali smo našo misijo. Za veliko nas bi bilo zelo pozitivno, če bi lahko slišali strani gospe Ferelo Valdnare, pa kakorkoli drugega z njenega urada, kaj več o tem. Rada bi prosila tudi, da to idejo podprejo tudi predstavniki drugih političnih skupin. Kolega. Preden predam besedo kolegu Sela Franki, ki je zaprosil za njo, bi povedal gospe Lunačekovi, da smo imeli na dnevnem redu audicijo ambasadorja Sekuja, ne gospoda Moriona, ki je bil na terenu prav zato, da spremlja eh, postopek eh, minulih volitev. Eh, Ambasador Sekuj je pa predstavnik eh, Evropske unije za probleme Afganistana in Pakistana. Zato bi slišala, slišali nek pregled eh, splošnih tem eh, tamle na terenu, ampak ne specifično glede samih volitev. Zakaj Sekuj ni tukaj? Zato, ker je prejel, in to povem, zato da je potem informacija popolna, je prejel obisk strani ministra švedskega zunanjega ministra, ki je bil tu z nami julija, minister Bild, in je ostal, za, je bil zadržan in zato, da se je z njim sestal na terenu. Sedaj bomo se lahko tudi še drugače zmenili v prihodnih dneh, ampak slišal bi še vse skupino v zvezi s tem in bomo lahko se eh, o tem pogovarjali, o tej temi pogovarjali še z drugimi osebami, mm, osebnostmi, ampak bomo slišali pač, kaj mislijo drugi. Sedaj, eh, Sala Franka, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se tem, da so volitve v Afganistanu politično zelo pomembne. Zato razumem, da je predsednik odbora povabil predstavnika Evropske unije za Pakistan in Afganistan. Zelo bi bil zadovoljen, če bi Filip Morion predsednik misije na volitvah lahko ravno tako prišel k nam in nam razložil potek volitev. Volitveni proces še ni zaključen. Glasove se vedno, še vedno štejejo, ne vemo tudi, če bo prišlo do drugega kroga volitev ali ne. Zato, glede na to, kar ste že povedali in glede na to, da smo danes imeli tukaj predstavnika za Kosovo, da lahko mogoče jutri, ko naj bi bil med nami generalni direktor za zunanje zadeve, nam ta kaj več povedal o sedanjem, sedanjem stanju na volitvah. Strinjam pa se, da je ta točka zelo pomembna in zato prepustim vam, gospod predsednik, da oklučite to temo pod točko mm, izmenjave mnen z generalnim eh, direktorjem za zonalne zadeve. Najlepša hvala. Prego kolega. Intervju. Izvolite kolega, kolegica. Euh, gospod predsednik, jaz se strinjam s tem, kar je povedal gospod Salafranka. Če bi bilo mogoče razširiti debato, za, ki je predvidena za jutrišnji dan in če lahko vključimo tudi stanje v Afganistanu, bi to bilo zelo koristno, da bi prihranili bi nekaj časa, ker kar morda bi do jutri zjutraj težko komisar prišel sam. Mislim, da ni nik. Če drug prosi za besedo. Ne, ne, prosim, izvolite, Gomez, gospod Gomez. Rada bi samo povedala, da podpiram to, kar je povedal kolega Salafranka in kolegica Nejc. Z velikim zanimanjem sem poslušal, sem prisluhnil in tudi strinjam se s tem, kar ste povedali. Vendar iz organizacijskih razlogov gospod Landabur je imel že zmenjen do, sestanek z nami, ampak v zvezi z energetsko varnostjo. Tema kot taka si zasluži širš. Uh, Eh, več prostora oziroma več časa, zato da lahko o tem primirno in ustrezno razpravljamo, kot eh, bi bilo to možno jutri zjutraj. Ampak, če združim vse misli, ki sem jih slišal, bi vam predlagal, da se zadržimo na tej temi, temi Afganistana ali s samim Landaburom ali z namestnikom eh, generalnega direktorja oziroma njegovega sodelavca, če eh, bi sam ne mogel, v popovdanskem delu po eh, glasovanju. To nam ne bi postavilo nobenih težav, ki, oziroma s tem bi tudi sprejeli vaše predloge, seveda bi morali skrajšati um, čas za razpravo o. o raznih točkah zjutraj. S tem bi sprejeli tudi predlog Lunačekove in še drugih eh, tu dvorani in razvili debato o afganistanskem eh, scenariju tukaj eh, v notraj našega odbora. Ne vem, če sem pravilno razumel in tolmačil vaše predloge oziroma pripombe, ampak s tem sem mis, mislim, da sem povzel vse. Gospa Luna Čekova. Um, think... Hvala lepa. Seveda bi se z veseljem držala dnevnega reda za jutri in da bi razpravljali o energiji, kajti imamo na voljo samo dve uri za razpravo z gospodom Nadaburojem. Zato se strinjam s predsednikom, ko pravi, da bi mogoče lahko to točko imeli jutri popovdne. Mogoče obstaja možnost, da bi vseeno prišla komisarka za zunanje zadeve Ferrero Valdnerjeva. Vem, da je težko, lahko pa vseeno poskusimo. Najlepša hvala, da ste to idejo sprejeli. Spravi, sprejmemo ta predlog in bomo spremenili jutrišnji delovni red na, tako, kot smo povedali. Sedaj se lahko lotimo uh, spet revnega, dnevnega reda, ki predvideva tretji oddelek proračun 2010 uh, eh, mnenje komisije. Nemudoma bo gospa nam podala uvod in sicer gospa poročevalka Nejc. Seveda potem bodo posegli in prispevali svoje mnenje vsi a, člani. Prosim, izvolite. Eh, er Nič ne bom povedala v zvezi s tem, da je malo kolegov v dvorani, ki sledijo proračunske zadeve. Poudarjam samo, da brez finančnih sredstev bi bilo težko izvajati katerokoli politiko. Potem, ko sem to povedala, bom kar povedala svoje prvo potavljanje, kar zadeva razdelek štiri tega predloga, proračunskega predloga. Se pravi, eh, mednarodni globalni akter, Evropska unija globalni akter. Za leto 2010 je ta razdelek. Eh, eh, res brez sredstva oziroma pa premalo sredstva v primerjavi s prejšnjimi leti. Seveda smo lahko tudi zadovoljni, kar zadeva stroške izdatke v okviru EPA. IPA, prostite, eh, so, tukaj so sredstva povečana oziroma treba je več narediti za utrjevanje regionalnega sodelovanja v vzhodu Evrope, se pravi, kar gre za del transport, energijo, izobrazbo, trgovino in um, trajnostni gospodarski razvoj. Izražamo podporo. Opis nabilskap. Beleid dat het bestaat uit twee pijlers. Izražamo v podpori financirani eh, sosedski politiki z dvema stebroma. Vzhodno partnerstvo in eh, Unija za sredozemlje. Finančna, predvidna finančna sredstva pa žalost ne bodo eh, dovoljšna. Hočemo neko jasno strategijo za Palestino, zato da bodo pomoč, da, da bom pomoč Evropske unije povzročila eh, mm, neko jasnejšo, privedla do jasnejše vloge Evrope v mirovnem procesu. Zmanjšanje finančne pomoči ni eh, realistično, ne pomaga politični teži eh, Srednjega vzhoda. Zato prosimo, pozivamo komisijo, naj čim prej predstavi predloge odhodkov, ki izhajajo iz obveznosti um, konference donatorjev v Šamenšejku. Opominjamo tudi komisijo sveda, je Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice za nas uh, politično prednostna naloga in obžalujemo predlagano zmanjšanje sredstev Potem spominjamo svet in komisijo na potekajoča pogajanja pod okriljem Združenih narodov o celoviti rešitvi ciperskega vprašanja. Mm, pogajanja so še težavna, ampak za nas je pomembno, da Eh, pomagamo eh, skupnosti ciprskih Turkov, da jim nudimo finančno pomoč. V koncu še osebno mnenje. Upam, da bo Lizgonska pogodba ratificirana in da bo eh, stopila v veljavo. To bi veliko vplivalo na eh, skupno zunanje varnostno politiko in seveda bi uh, pomenilo dodatne odhodke, ki, še, ki niso še bi, bili predvideni. V koncu pa ugotavljamo, da sedanje nivo sredstev, kar zadeva razdelek 4, sedanje obveznosti v razdelku 4 so razdelek 4 vedno podfinanciran. Ta sredstva bodo še manjša glede na prihodnje institucionalne reforme. Se pravi, da pozivamo komisijo naj upošteva institucionalne reforme kot možen odhodek, ki naj bo vključen finančni okvir in pozivamo komisijo naj, eh, naj rezerve za nujno pomoč ne uporablja za dolgoročne dejavnosti, ki jih je mogoče načrtovati. In izražamo svoje razočaranje glede, glede majhne predlagane razlike v, mej, v razdelku 4. S tako eh, omejeno maržo, samo, lahko samo upamo, da se ne bo nič zgodilo, ampak vemo, da se vsako leto kaj dogaja in vemo, da moramo potem uh, čarati sem levo in desno, zato da uh, smo lahko kos vsemu. Žal ugotavljamo, da nič se ni spremenilo in nič ni bilo storjenega zato, da se stvari izboljšale v letu 2010. Gospod predsednik, moje, moji predlogi sprememb želijo vzpostaviti predvidena finančna sredstva v prejšnjem uh, proračunu. Zavračamo uh, zmanjšanje sredstev, ki jih je predlagala komisija. Ki je, je predlagala komisija. In uh, prosim kolege, da podprejo predlogov spremembe uh, glede proračunske linije 19.06.06.01.04. Tu se gre za predlog eh, mreže institucij za civilne uh, enote za ukrepanje in za ukrepanje, ko gre za uh, obnove, rekonstrukcijo po konfliktu. Hvala gospe Nejčevi za mm, ta, ta prispevek. Kolega Galer je prosil za besedo. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi poročevalki. Moja politična skupina podpira glavno linijo tega poročila že um, vrsto let delam na tem področju. Že 11 let delamo na tem in v dve točki vedno znova lahko zapišemo isto in to je pomankanje sredstev za četrti razdelek. In še druga točka je, da kritiziramo zelo smešno financiranje naših nalog in aktivnosti v Palestini. Vedno znova moramo iskati sredstva za naše delovanje v Palestini, zato bi bil zelo vesel, če bi imeli bolj realistična sredstva. To vedno znova ugotavljamo, vendar pa očitno, da nas pri tem nihče ne upošteva. Nekaj bi rad povedal še nekaj v zvezi z resolucijo. Amandmaja številka 4 ne podpiramo. Opinjanje enakosti med spoloma se nam zdi politično zelo pomembna naloga, vendar pa, da če bi o tem govorili kot o zunanih dejavnosti, mislim, da bi bilo to preveč. Zato ne podpiram amandmaja številka 4. V amandmaju gospoda Van Orna govori o sredstvih za turške ciprčane. S tem se ne strinjam gospod eh, Kasolidis je govoril o tem, da je do sedaj potekala načrtovanje, da sedaj bomo imeli resnično ta sredstva na voljo. Želel bi si, da bi to potekalo hitreje, kajti ta sredstva so nujno potrebna. Toliko resolucijo pri spremembah za osnutek poroči, eh, proračuna se strinjamo s predlogi poročevalke v zvezi s sosedsko politiko in eh, naših nalog na Bližnem vzhodu. To sta dve najbolj pomembni točki, ki sem jih želel omeniti. Podpiramo tudi to, da podprema komisijo pri predhodnem osnutku proračuna. Gre za igre, ki potekajo vsako leto, torej da svet predlaga manj, komisija več in potem skušamo najti neko sredno pot. Vendar pa se ne strinjamo s poročevalko, ko omenja, da moramo za posebnega predstavnika izbrati najbolj kvalificirano osebo. torej mora biti eh, najbolj pomembna oseba, ne glede na spol, najbolj primerna oseba, ne glede na spol. V prejšnjih letih smo podpirali tudi e, našo skupino ekspertov, ki jih upoštevamo kot partnerje in da njihove izkušnje upoštevane pri delovanju Evropske unije. To je vse v tem trenutku glede tega stališča. Najlepša hvala. Grazie all'onorevole Gall. Hvala lepa, gospod Galler. In zdaj eh, gospod Salafranka. Sì, grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil gospej Nejc za opravljeno delo. Šlo je namreč za težke razmere. Proračun je vedno zelo zapleten proces. Postopek je potekal ravno v času menjave poslancev, menjave mandata. Zato je pri tem še tako zapletenem postopku prišlo do dodatnih težav. Gospod Galer je že omenil stališče naše skupine. Vemo, da obstajajo različne prednostne naloge in da so sredstva omejena. Všeč bi mi bilo, če bi poročevalka povdarila prednostne geografska območja, vendar pa bi vseeno povdaril še prav posebej to, da bi si želeli računati na pomoč skupine strokovnjakov, torej te skupine seniors. Ti namreč imajo zelo veliko izkušenj. V odboru za proračun smo vedno podpirali te dejavnosti in upam, da bi jih poročevalka lahko vključila. Rad bi tudi povdaril, da podpiramo amandmaje 50-51, ko gre za inštrumente človekovih pravic. Prav se mi zdi, da podpremo poročevalca v senci gospoda Galerija in glede na to, da se proživaka ne strinja s prvim delom mojega maja, ga omikam zato, da bi olajšal usklejevanje. Gospod Galar je že dobro razložil naše stališče in to je vse, kar sem želel povedati. Hvala, gospod Salafranka. Sedaj ima besedo gospod Lözing. Ich glaube, Sie meinten Frau Lösing. Gospa Lösing, seveda. Danke. Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi poročevalki za neko, njeno skrbno upravljeno delo. Večkrat je bilo omenjeno, da se pomembne naloge v zunanji trgovini v proračunu ne vrednotijo ustrezno in tu bi rada povedala, vas spomnila na moj prispevek na zadnji seji AFETA. Tam sem povedala, da so sredstva iz skupnega proračuna nekako, da se ne smejo uporabljati za vojaške eh, namene. Eh, recimo, da moramo ločiti, naprimer, eh, Galilejo iz kmetijskega, kmetijske vrstice. Torej, po Lizbonski pogodbi mm, ne smemo uporabiti sredstev za oboževanje. Lizbonska pogodba pa mora stopiti v veljavo. In potem, ko bo stopila v veljavo, veljavo, pa bo več sredstev namenjenih eh, oboroževanju in z tega razloga eh, ne podpiramo pogodbe. Mi želimo, da bi se še nadaljevalo razoroževanje in bi se sredstva porabljala za socialne namene. In zahtevamo, da bi se ukinila uporaba sredstev za projekte, ki so povezani z vojaškimi dejavnostmi. Grazie, onorevole Lösing. Ora... Hvala, gospa Lösing. Sedaj ima besedo gospa Autara. Kiitos, puheenjohtaja. Eh, Rova Neits on tietysti täysin oikeassa, kun hän korostaa sitä, miten ali budjetoitu. Hvala, gospod predsednik. Gospa Neits, pravilno ustraja na tem, da vse te zunanje dejavnosti imajo premalo sredstev. Kolega je opravil odlično delo in to lahko povem v imenu skupine zelenih ale. Sedaj pa bi nekaj pripomnila v zvezi z mm, osnotkom resolucij in sicer predlog spremembe številka 4, že ne, nekdo je to že omenil. Tu govorimo o perspektivi uh, polne enakosti. Vemo, da v smislu pogodbe, moramo o tem uh, govoriti. In zato moramo to vključevati vse politike Evropske unije. Zato se mi zdi, da je ta um, predlog spremembe odličen. Če pa se lotimo ostalih predlogov, bi sedaj se tu zahvalila poročevalki, ker je upoštevala ONV in vse pilotske projekte za mir. Obstaja samo en finančni instrument v okviru zunanje politike, ki je omogočil dejavnosti ONV in sicer v okviru eh, inštrumenta stabilnosti. Naša poročevalka, se pravi, podpirati to, kar pravijo zeleni v zvezi s Kaukazom in to je eden najpomembnejših eh, amendmajev za nas. Gospa Avtola, hvala. Zaprosil je za besedo kolega Madlener. Prosim, izvolite. Mikrofon, prosim. Mikrofon, prosim. Per la traduzione la ringrazio. Ja, Dank u wel, eh, voorzitter. Ik spreek niet namens een fractie. Hvala, gospod predsednik. Ne govorim v imenu skupine, ampak druge eh, stranke na nizozemskem po volitvah. Zunanja politika je za nas eh, del zadev držav članic, ne pa parlamenta. Žal pa so odhodki vedno višji, kdo pa za to plačuje, so državljani Evropske unije, ki so uh, čisti, uh, pris, ki čisto prispevajo. Nizozemčani pa so med temi, ki največ prispevajo v to. Uh, žal za prispevke Palestini, ampak Palestina je vodnjak brez dna. Zato bi morali glasovati proti temu predlogu. Jordanija sploh ne dobiva mm, centa. Gospa Munic ima nisede na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik. Pročevalec eh, v senci iz moje skupine je odsoten, vendar pa lahko povem, da smo razpravljali o tem v naši skupini. Nasplošno se strinjamo s stališčem gospe pročevalke, zahvaljujemo se ji za opravljeno delo, rada pa bi podala nekaj pripomb. Obžalujemo, da PP ne more podpreti četrtega amanmaja v zvezi z enakostjo med spoloma v zonani politiki. To vključuje tudi spoštovanje človekov pravic in druge dejavnosti na področju človekov pravic in zunanji politiki. Glede strategije za Baltsko morje, tukaj imamo nekaj vprašanj. Zdi se mi, da gre tudi za notranjo politiko, kar pa zadeva pilotni projekt ki ga predstavlja zeleni v okviru demokratizacije. Strinjamo se z načelom tega projekta, vendar pa se nam zdi, eh, da v prevelikem številu postavk, proračunskih postavk omenjamo ta projekt. Radi bi omenili tudi amanma gospoda Salafranke, ko govori o Kubi, da je treba redno ocenjevati situacijo človekov pravic na Kubi. Mislimo, da je bolje, da ne omenjamo nobene konkretne države glede napredka na področju demokratizacije. To namreč bi lahko povzročilo veliko kontroverzi in povzročilo tekmovanje med državami nasplošno pa se strinjamo s stališčem gospe poročevalke. Hvala. Hvala, gospa Munic. Sedaj ima besedo gospod Van Orten. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Samo za informacijo. Kolega iz Nizozemske je omenil net države, ki neto prispevajo v Evropsko unijo. Mislim, da je prav, da te države prepoznamo. Največja država, ki neto prispeva, je Nemčija, druga Združeno kraljestvo, tretja Nizozemsko. In eh, prispevek Združenega kraljestva seveda se eh, še viša, nažalost, zaradi torej, popusta od. Torej, ki je bil delno ukinjen, torej popusta še z časa gospitačarjeve. Hvala, gospod Van Orten. Tu gre za matematiko, ampak predajam besedo eh, poročevalki Nejc. Ker nimamo eh, razlogo, da bi dajali besedo komisiji. Hvala, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem vsem kolegom, ki so eh, mi čestitali za opravljeno delo. Zahvaljujem pa se sekretaratu komisije, odbora, prosite, eh, ki mi je dragoceno pomagalo. Večina kolegov se strinja z, v glavnem s tem mnenjem, z smernicami. Jutri zjutraj se bom mm, sestala. Eh, s kolegom Salafranco glede manjmaja 51, 50 in 51, glede senior expert uh, mreži. Tukaj je še nekaj stvari ne, nejasnih. Morda sem spregledala določene vidike te teme. In potem naj se začudim, to, kar je rekel Galer in sicer DPP je e poglasoval proti amandmaju 4. Morda je formulacija tega predloga malo ekstremna, ampak če vemo, da vsi predstavniki, 12 posebnih predstavnikov eh, Evropske unije, da med tebi eh, ni niti ene ženske, ko to ugotavljamo, potem lahko s težavo verjamem, da samo med moškimi najdemo tisto znanje in uh, know-how in da ni žensk, da niti ene ženske, ki bi lahko uh, zasedala tako mesto. Prosim, da še enkrat premislite. Ne bi se spuščala v debato okrog neto davkoplačevalcev in tako dalje. To je brez končna debata, ampak naj vas spomnim, da imamo v naših jezikih uh, izrazek aritmetik, matematik uh, in tako dalje. Tu se uh, uporabljajo fraze, zato da povemo, da uh, hočejo sosedje imeti prav s tem, da uporabljajo aritmetiko ali matematiko, ampak če se gremo od teh igric, ne bomo nikoli našli spodobne rešitve. Naj vas spomnim, jutri se bom sestala s Salafranko, zahvaljujem se ostalim kolegom in skušala bom uh, vse težave odpraviti, tako da bomo lahko potem glasovali. Uh, kot veste, bomo glasovali jutri, o tem eh, mnenju jutri popovdne. Sedaj eh, lahko se lotimo sedme točke sporazum o partnerstvu o sodelovanju med evropskima skupnostma in Tadžikistanom. Predlog resolucije o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med eh, skupnostma. Tukaj imamo nekatere predloge sprememb, ki jih bomo podrobno uh, preučili. Prvi, prva to, prvo, če ne smo govorili, pa je tako splošen predlog. Uh, sedaj predajam besedo kolegu Petar Leto. Prosim, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Uh, vesel sem, da se bližamo koncu procedure in ne bom navajal ponovno razlogov za privolitev k temu sporazumu, eh, na katerega že nekaj časa čakamo. Eh, kaj se je zgodilo od julija, ko smo o tem eh, že govorili? Vesel sem, da je končan postopek ratificiranja v državah članicah in zdaj je čas tudi za privolitev našega parlamenta. Drugo dejstvo je, da sem dobil sedeminpetdeset amandmajev, eh, ki pretežno precizirajo eh, tekst, eh, nekateri se nanašajo tudi na spremenjene okoliščine, ki jih je treba upoštevati, nekateri pa se mi zdi želijo povedati tudi več od tega, kar bi bilo potrebno v tej fazi, ko S tem sporazumom odpiramo pravzaprav odnose z eno od srednjeazijskih držav. E, tako da sem večino teh amandmajev e, sprejel, se mi zdijo e, koristni in se vsem zahvaljujem, e, ki so jih posredovali. Zahvaljujem se tudi Evropski komisiji za zelo e, koristno sodelovanje, e, pa tudi veleposlaništvu Tadžikistana za nekatere konzultacije. Eh, jaz bi lahko eh, vsak amandma posebej komentiral, vendar ker ne gre za eh, kakšne posebne delitve ali zelo različna mnenja, ne vidim potrebe za to, tudi menim, da ni tukaj vseh ali pa večine predlagateljev amandmajev. Rad bi samo povedal, da sem tiste amandmaje, ki se nanašajo na rabo voda, kar je občutljiva tema, Eh, povezal v kompromisni amandma, gre za amandmaja devetindvajset in trideset, eh, ko pa gre za vprašanje mučenja, eh, pa smo to storili z amandmajema petdeset in enainpetdeset. Amandma osemintrideset je amandma, glede katerega lahko pride še do spremembe, namreč gre za vprašanje, kako eh, urejati eh, nadzor nad eh, finančno pomočjo in tukaj predlagajo predlagatelji skupine zelenih, da bi te zadeve napisali zelo precizno, vendar razumem tudi dio pozicijo komisije, ki pravi, da pravzaprav ni potrebno tukaj novih inštrumentov uvajati. Tako bi bil vesel, če bi predstavnik komisije k temu podal tudi eh, mnenje same komisije. Eh, glede amandmaja 38, eh, glede amandmaja 53 pa kolega Landsbergesa bi rad povedal, da so se da se je stanje glede omnocmana že spremenilo in tak amandma ni potreben. Toliko z moje strani, če želi kdo pojasnila k posameznim amandmajem, sem seveda z veseljem na razpolago. Grazie relatore, onorevole Peterle. Ora, eh, la... Hvala poročevalcu Peter Letu, sedaj ima besedo kolegica Kopa. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Jaz sem hotela povedati, da stanje človekovih pravic eh, v Tažikistanu je zadovoljujoče prav zaradi tega. Moramo v besedilo vključiti, jasno povedati, da dogovor o partnerstvu je dobrodošel, če bo z naše strani eh, dobra volja, razpoložljivost, ampak to je vezano na izboljšave na nekaterih področjih strani eh, partnerja. Jaz se zahvaljujem poročevalcu za odlično delo, ki ga je opravil z dvema. Uh, amandmajema, ki sem jih eh, predstavila, sem želela povdariti sodelovanje eh, za eh, boj proti legalnemu priseljevanju. Za to sodelovanje govorim o 70 členu dogovora s Tadžikistanom. Tukaj se moramo nanašati na našo politiko na tem področju najprej. Moramo povedati, da migracijska, igralne, ilegalno priseljevanje sploh ne pride upoštev, ampak to je treba upoštevati za to, da dosežemo odgovor kot prvo. To moramo vključiti v besedilo, se pravi, eh, komis, eh, odbor prosim, da se poda v pogajanja za to, da se utrdi ta vidik, tudi kar zadeva vračanje eh, ilegalnih priseljencev, se pravi, nasplošno ne samo v primeru Tadžikistana, se moramo povrniti eh, na sklepe Sevilskega sveta, ki je že 2002. leta govoril o dogovoru, o mm, močnejšem dogovoru, ki se veže tudi na vračanje eh, ilegalnih priseljencev. Seveda ob spoštovanju mednarodnega prava in ob spoštovanju človekovih pravic. Hvala, gospa Kopa. Gospod Ljuzing sedaj. Izvolite. Gospa Ljuzing. Äh, torej, lahko se pridružim pred nehodnemu govorcu. Najlepša hvala gospodu Petrletu za zelo podrobno razlago. Moja skupina UEGL ima težave s partnerstvom, ki pa s takim sporazumi ne bomo rešili, kajti to so področja, ki so za nas pomembna in v tej resoluciji sploh niso omenjena. Za nas pa so bistvena pri takšni sporazumih. Omenjeno je, da gre pri vsakem partnerstvu za medsebojno dajanje in prejemanje. Zdaj pa se sprašujem, ali so interesi Evropske unije eh, takšni, da jih lahko vidimo v okviru priseljenstva. Torej, da gre za 1200 km dolgo mejo Tadžikistana z Afganistanu in v luči Afganistana lahko pričakujemo, da bo kot novi Vietnam, kjer bo število beguncev številno. Potem imamo vprašanje Ukrajine, kjer bi želeli tudi to imigracijsko politiko v Tadžikistanu um, spremljati torej, ali naj bi tam vzpostavili taborišča za begunce. Torej, potem moramo omeniti stanje v zaporih v Tadžikistanu, kjer gre za kršitve človekovih pravic. Sprašujemo se, ali je v zvezi s partnerskim sporazumom v vprašanju tudi. Um, da se zdelajo predlogi v tem. In pa še, ali gre tudi za takšen predlog, kot je bil za Ukrajino leta 2007 sprejet, ko gre za sporazum o vračanjih eh, priseljencev. Torej, 1200 km dolga meja z Afganistanu je omenjena v resoluciji in zaradi te meje je Tadžikistan strateško pomemben. In zdaj se sprašujem, kakšno vlogo eh, pa naj bi odigral Tajikistan eh, v zvezi z Afganistanom ali naj predstavlja bazo za um, vojaške enote Zahoda ali bo potem se tudi stanje v Afganistanu odražalo kot neka nestabilnost v Tajikistanu. Potem je tu še vprašanje gospodarstva. Torej, ko gre za sporazume z tretjimi državi in EU-jem, gre za prosto trgovino in tu naj bi se pogoji za eh, torej podjetja izboljšali. In zanima me, kako naj razumemo ta sporazum v tej zvezi. Tajikistan naj bi strukturne pogoje eh, tukaj izboljšal za zahodne podjetja. Zanima me, kaj je tukaj vse omenjeno in ali so takšni cilji morda že uh, doseženi in kaj namerava storiti storiti Evropska unija v tej zvezi. In eh, glede na ta vprašanja mi ne moremo eh, glasovati za to resolucijo. Hvala, gospa Luzing. Sedaj ima besedo gospa Avtala. Eh, on oltava hyvin tyytyväinen siihen, miten esit... Gospod predsednik. Všeč mi je, kako je poročevalec, eh, poročeval, poročevalec, eh, eh, vključil se v besedilo naše predloge. kompromis ena in dva sta zelo dobro izražena. Imam pa vprašanje v zvezi z osem a. kaj menimo s tem amadmajem, ko govorimo o strukturah, ko govorimo o Tadžikistanu? Potem imam še, so še drugi amadmaji, predlogi sprememb, ki jih je predlagala moja skupina in ki zadevajo finančno pomoč in druge vrste pomoči, ki jih je treba primerno uporabiti. Kaj pomeni, ali nam lahko poveste kaj več, ker donatori bi želeli vedeti, kateri so kriteriji, ki jih je treba spoštovati, zato da lahko najboljši, na najboljši način uporabimo sredstva. Kaj bomo počeli s to skupino? Mislim, da gre za manjma številka 38. Hvala, gospa Avtala ker je komisija bila uh, omenjena, bo uh, gospod Brn odgovoril na vprašanja. <clears throat> Thank you, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Vrsta stvari je bila tu omenjena. Skušal bom odgovoriti na vse v času, ki nam je še na razpolago. Hvaležen sem gospodu Petrletu kot prvo za njegovo dobro delo pri eh, sestavljanju eh, resolucije, vključno z vrsto amandmajev. Nekateri seveda so sprožili vrsto primom, pripom, zlasti 38. amandma. Nekateri morda ne vidijo, da ta amantma predlaga, da komisija z mednarodnimi donatorji vzpostavi nov okvir za eh, delo in seveda gre za spremljanje za takšno, eh, pri takšni, takšnega eh, dela. Torej, želel bi povedati, da taka pobuda bi morala upoštevati načela takšnih mednarodnih eh, dejavnosti. Sodelovanje, ki ga imamo zdaj z mednarodnimi donatorji, eh, ki vključujo Mednarodno banko in druge organizacije in imamo sporazume z njimi, sodelujemo z njimi, so eh, pač takšna, da obstaja zadostno sodelovanje na institucionalnem nivoju. Potem imamo tudi skupino za eh, skupne ukrepe in to je skupina, ki se redno sestaja. Naša pomoč trenutno pa je eh, torej poteka pod novim DCR eh, predpisom in to je pravzaprav pravna osnova našega sodelovanja za, torej v okviru strategije za Srednjo Azijo. Komisija bi želela povedati, da Evropska unija eh, ponuja učinkovito pomoč. Imamo tudi eh, spremljevalno eh, Eh, komisijo, da se ta pač funkcija ustrezno izvaja, zato menimo, da je to amandma, ki bi morda povzročil dodatne težave, kajti vplival bi na obstoječi okvir, ta institucijski okvir, ki je za nas pravzaprav zadovoljiv, da lahko eh, učinkovito nudimo pomoč Tajikistanu in dejansko nasplošno v Srednji Aziji. Naj omenim še pač nekaj z ostalimi pripombami glede Torej gre za pripombe uh, kope, ko gre za nezakonito uh, migracijo. To je nekaj, kar OVSE trenutno pokriva. in eh, tu so bili tudi opravljeni obiski se strani organizacije odgovornih za to, vendar večina te zakonite migracije ali nezakonite migracije pa je nekaj, kar bo potekalo eh, pač v okviru post, eh, torej sedanjega stanja. Mi pa smo omejeni glede odgovornosti, torej kaj lahko storimo. Naprimer, da imamo ta PCA sporazum, potem bi lahko nudili eh, pravno sodelovanje, lahko imamo skupne odbore in pokrijemo vse te zadeve. In Torej, zaskrbljenost, ki je bila izražena v tej zvezi, pa je nekaj, kar se bo reševalo v kontekstu sporazuma za ponovni sprejem. To potem seveda, ko bo PCA sporazum sprejet. To je naš stališče in seveda pa bodo zato potrebne konsultacije sa Frontexom in vse to bo potekalo v ustreznim kontekstu. Kar pa je omenila gospa Lezing glede eh, toka migracij, tu menimo, da je seveda zaskrbljenost na mestu in vloga Tajikistana je bila nekako izražena sa strani predsednika, ki nas je obiskal februarja. Torej, resno vlogo odigrava in sicer pri sodelovanju varnosti v regiji. To je država, ki se nekako resno upira proti tokom eh, nezakonite migracije in mislim, da je zelo pomembna in da je čezmejna varnost tu izredno pomembna. Mi to opravljamo eh, torej na tađikistanski strani in to je vanka projekt, ki se je začel leta 2002 ki se je izkazal za zelo uspešnega. Danes popovdan smo imeli srečanje v zvezi z Afganistanom, torej UNDP predstavnik je bil in tu gre za en bomba sporazum z eh, afganske strani. Menimo, da je potrebno to združiti, torej treba je integrirati obe državi glede eh, mejnih struktur med njima potem sporazum proste trgovine. To je nekaj, kar bi prišlo upoštev po scenariju PCA. Mi seveda podpiramo razvoj zasebnega sektorja in to je nekaj, kar bo v spredju za našo strategijo leta 2011 in 2012. Podpiramo zasebni sektor, tako da smo vzpostavili one-stop shops, tako da lahko tam investitorji dobijo vse informacije glede vlaganj. Mislim, da je to zelo pomembno za gospodarski kontekst Tajikistana, za katerega vemo, da eh, se je zelo zmanjšalo. Eh, torej, sodelovanje z Rusijo, torej podjetja so tam uh, nekako nehala sodelovati. In morajo izpolniti tudi še druge odgovornosti na področju izobraževanja, sociale in eh, komisar Almunija je prosil za pomoč 30 eh, milijonov, vendar eh, zdaj je to še vprašanje. Upam, da bomo dobili pomoč. To so bile glavne točke. Če sem morda kaj prezrl, se upravičujem, pa seveda sem vedno pripravljen odgovarjati na karkoli. Grazie, dottor Brn. Hvala lepa, doktor Brn. In pa naj dam zdaj besedo poročevalcu. Hvala lepa um, razpravljavcem, pa tudi predstavniku komisije za. Um, izčrpna pojasnila. Eh, rad bi povedal, da sem vesel skrbi, ki eh, so jo kolegi izrazili glede eh, kondicionalnosti in bi rad povedal, da bom citiral člen 2 tega sporazuma v angleščini, tam namreč piše![ glede tega. Respect for democratic principles and fundamental and human rights constitute an essential element of this agreement. Se pravi, mi imamo na samem začetku tega sporazuma osnovno izhodišče oziroma varovalko, ki jo moramo upoštevati, eh, zato eh, ni potrebno tega poročila obremenjevati eh, z preveč dodatki, ker je besedilo jasno. Kar zadeva ilegalnih migracij eh, sem se strinjal, da je eh, amandma šestinpetdeset kolegice Kopa, eh, torej da ga podpremo, jaz ga, ga sprejemam. Glede vloge Tadžikistana menim, da v amandmaju pet prisojamo tej partnerski državi veliko vlogo, saj ji pripisujemo vlogo ključnega regionalnega Eh, igralca in to eh, z večjih vidikov. Eh, glede člena, glede amandmaja 38a pa po pojasnilih komisije ne vidim potrebe, da bi ga podpirali in spravljali proces lahko tudi v težave, zato bom tudi jutri predlagal, da tega ne podpremo. Če bo potreba, da kakšne stvari še precizneje zapišemo, je sveda na poti do plenarke še mogoče eh, priti do, do boljših formulacij. Hvala lepa. Bene, con questo intervento... Hvala lepa. In z temi besedami poročevalca menim, da smo izčrpali vse točke na dnevnem redu. In zato lahko zaključim to sejo in sem hvaležen vsem, ki so se je udeležili. Jutri zjutraj bomo nadaljevali.